Bene. Ora possiamo. Edo, potem lahko začnemo današnjo sejo, dopoldanski del naše seje. Kot ponavadi imamo samo nekaj minut za mude, ampak sem hotela počakati, da bi imeli vsaj neki članov v dvorani. Takoj bomo začeli z prvim, eh, prvo točko na dnevnem redu in sicer s prijetjem dnevnega reda. Kot ponavadi eh, imate dnevni red eh, v svoji mapci, če nimate nikakršne pripombe, bi rekla, da, rekla, da lahko dnevni red sprememo brez eh, sprememb. Tako kot smo že povedali zadnjič, bi vas opozorila, da Seja 21. februarja, torej jutri, ki bi morala biti jutri, je bila uh, odpovedana in zato glasovanje bo potekalo danes ob 16. uri. In seja uh, koordinatorjev pa bo potekala ob 17.30. Danes bomo glasovali o dveh poročilih, po poročilu kolege Čičesterja in kolege, eh, kolege Kelija. Eh, potem pa zapisniki sej 28. 19. novembra in 17. 18. decembra so v vaših mapah. In uh, tudi v zvezi s tem, če eh, ne bom zdaj prijela nikakršne pripombe, bi rekla, da sta, da sta zapisnika odobrena. Takoj bom prešla k um, četrti točki, to je dopolnjeni raziskovalni program za projekt ITER in bom predala besedo kolegu uh, Remeku za uh, predstavitev. Na voljo ima pet minut. Skupno imamo za to točko na razpolago 20 minut. Izvolite. Kolega Remek, prosim. Pani predsedkinje, e, pokusim se e, se vejiti do toho limitu. Hvala lepa. Poskusil se bom držati časa za govor. Srečujemo se v trenutku, ko prihaja do živahnih razprav o evropskem proračunu, to da vsekakor eh, se bom eh, dotaknil tega vidika čisto na kratko. Želim poudariti, da eh, človeštvo je vedno potrebovalo energijo in do, doslej eh, skozi celo zgodovino je energetska poraba naraščala in eh, ni nikakršnega znaka, da bi se ta trend spremenil v prihodnje zato jer energija je ključ za, prih, za sedanjost, ampak tudi za trajnostno rast v prihodnosti. Imamo številne možnosti, mož različne energetske vire, zato sem prepričan, da je vredno nadaljevati raziskave tudi na področju jedrske fuzije kot potencijalni vir energije. V prvi izmenjavi mnen o tem poročilu sem uh, torej v skladu z predhodnimi stališči, sem namignil, da bi bilo pametno, da podpremo fuzijski program eh, in to kot dopolnilni raziskovalni program za projekt ITER. Zato svetujem, priporočam naj uh, financiramo ITER iz večletnega uh, finančnega okvira in to iz več razlogov. Prvič to pomeni, da Evropski parlament ne bo izgubil nadzora nad programom in možnosti vplivanja eh, na eh, razvoj eh, programa ITER. In drugič to nam bo omogočilo, da ohranimo našo verodostojnost kot mednarodni partneri in bomo kredibilni napram drugim deležnikom. Hvala lepa. In sedaj bom prisluhnil vašim pogledom. Hvala. Bene, grazie. Hvala lepa, kolega Remek. Zdaj na, zaprosim kolegico Gardini, uh, uh, da spregovori, če je pripravljena na to. Izvolite, gospa. Hvala, predsednica. Oproščam se. Žal mi je, da nisem imela a, možnosti prisluhniti a, predstavitvi čisto od začetka, ampak najprej naj se zahvalim a, za to priložnost, a, ki mi je bila ponujena, da nadomestim a, kolego Albertinja kot poročevalca v Senci. A, pri tem eh, pomembnem poročilu. Zahvaljujem se tudi poročevalcu za opravljeno delo in eh, mislim, da je besedilo eh, zelo dobro izhodišče, eh, na katerem bomo lahko eh, razvili nadaljne delo. Sem pripričana, da ITER predstavlja pomemben primer, zgled mednarodnega sodelovanja, ki je bilo utrjeno skozi čas. Gre za program odličnosti, ki združuje raziskave tehnologije, inženirstva, ampak seveda tudi usposabljanje, izobraževanje in industrijo. In Zato sem prepričana, da Evropa mora ohraniti osrednjo ulogo, ki eh, jo je osvojila z eh, uresničitvijo ITRA na lastnemu zemlju in mora absolutno zagotoviti uspeh eh, temu podvigu. ITR je program, ki bo moral ne samo postaviti osnove za izgradnjo dema do polovice stoletja, ampak tudi usposobiti znanstvenike in tehnike, ki bodo morali potem imeti korist, eh, znanstveno in tehnološko korist od te titanske, torej eh, res eh, ogromnega projekta, v katerega bo Evropa uložila tudi svoje, vse svoje vodilne zmogljivosti. ITER je bil vključen v dogovor, ki je bil dosežen med predsedniki vlad in držav v zvezi z finančnimi perspektivami. To pomeni, da države članice želijo vlagati v ta program. Eh, ta eh, dogovor, ki predvideva 2000 sedem milijard evrov je eh, nedvomno pomemben za Evropsko unijo in za energetsko področje panogo. Ehm, vsekakor pa eh, ne mislim, da je to pravi trenutek, da se spuščamo v nekatere podrobnosti, ampak morda nekaj namigov eh, pa bi vseeno želela, določene stvari bi želela izpostaviti. Torej, tukaj kratek razmislek v zvezi s to dejavnostjo dejavnostjo, s tem poročilom, ker sem se z njim začela nekoliko kasne, eh, ukvarjati nekoliko kasneje. Kar zadeva tretji člen, soglašam s eh, predlogi sprememb poročevalca, morda bi bilo pametno, če bi boljše pojasnili določene vidike, naprimer to, da bi ohranili stroške znotraj predvidenih meja in torej jaz si nadejam, da bomo spoštovali proračunske eh, napovedi. Eh, predvsem v trenutku trenutku, ko imamo a, tako kritično situacijo s proračunom in ko a, smo prevzeli toliko obveznosti, mislim, da je pametno, da se izognemo a, preseganju predvidenega proračuna. E, zato, da bi dosegli v odmerjenem času a, postavljene cilje, bi potrebovali še dodatne instrumente, facilities. Tukaj mislim na primer na FAST, to je projekt, ki bo omogočil optimalno uh, tehnološko znanstveno izrabo ITRA. FAST bo tudi omogočil tudi eh, uporabo najkoristnejših tehnologij za demo. In eh, pametno je, da se odbor ITRE odloči tudi za spremljanje razvijanja teh dejavnosti in s tem zaključujem, ker sem izčrpala čas.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 ITER predstavlja priložnost za industrijo, za tehnologijo, za usposabljanje na uh, visoki ravni uh, v energetske namene. To je tudi priložnost za pridobivanje znanstvenih, na, novih znanstvenih uh, dognanj in zato moramo še dalje podpirati ITER. Drugič, Če eh, naj eh, ITER financiramo ali pa ne v okviru večletnega finančnega okvira, to je pomembno vprašanje. Naš odgovor je pritrdilen. Podpiramo eh, predlog, po katerem naj bi bil ITER vključen v večletni finančni okvir. Tretji vidik, kljub eh, ukrepom za finančni in upravni nadzor, ki se že izvajo, je verjetno, da to vrstni projekt Eh, ki ima visoke tehnološka tveganja, bi lahko predpostavljal morebitne eh, pač prese, morebitna preseganja in prekoračenja eh, proračunov, zato bi lahko postavljalo v nevarnost druge tehnološke znanstvene projekte. To eh, vse skupaj moramo zaščititi z ustreznimi proračunskimi instrumenti, ki ne zagotavljajo pravno gotovost. ITR je treba financirati iz evropskega proračuna pod pogojem, da bodo ta finančna sredstva zagotovljena iz izven eh, proračunskih eh, vrstic, proračunske vrstice, torej izven eh, vrstice 1a oziroma razdelka 1a in sicer zato, da bi zagotovili ustrezno financiranje tudi drugih postavk, ki so zajete v razdelku 1a. In torej to, ta vidik je treba boljši spostaviti poročilu parlamenta. Hvala lepa, gospa Correiro do Campos, zdaj pa Kozenovski, izvolite.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 Tako kot so povedali predgovorniki, ITER je eh, projekt, ki ide, se idealno uklaplja v eh, evropske pogoje. Ni mogoče, da bi te projekte financirala samo ena država članica. To je zelo zahteven projekt tako znanstvenega kot finančnega vidika in zaradi to, tega mora biti vodilni program za Evropsko unijo. Tudi sem mnenja, da je pomembno, da eh, ga vključimo v večletni finančni okvir. Drugi argument bi bil naslednji. Želimo načrtovati eh, eh, program v celoti skozi leta, zato da, ga, da bomo zagotovili njegovo stabilnost na poznanstveni in finančni plati tako kot si program zasluži. In torej popolna podpora za poročevalca z moje strani in z zanimanjem bom spremljal razvoj tega programa in si želim, da je trdno ukoreninjen v, v, kot, tako kot drugi programi Evropske unije, kot naprimer Galileo. Hvala lepa. Zdaj pa Medzaros, izvolite. Szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, és megtalálni.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 amelynek a többségével én is egyetértek. Nagyon fontosnak tartom az ITER programot és ezt a kiegész. Najse pridružim eh, predgovornikom, mislim da je ITER zelo pomemben in da je pomembno tudi dodatno delo, dopolnilno delo, kaj ti raziskovanje je, pom, je izrednega pomena na tem področju in nedvomno z uh, sprejetjem uh, cele vrste usporednih programov bomo spodbujali znanstveno raziskovanje. Torej, denar, ki se vlaga v to panogo, je zelo dobro porabljen denar. Eh, z ozirom tudi na obzorje 2020 in kar zadeva raziskovanje eh, v okviru eh, pogodbe Euratom, seveda soglašamo tudi s tem, zato bo v spostavljanju postopek eh, uravnotežen tudi iz tehničnega in finančnega vidika in dolgoročno bomo prav gotovo lahko imeli celo vrsto koristi iz teh projektov, ki bodo nedvomno imeli pozitivne posledice za eh, raziskovanja. Skušali smo tudi ugotoviti, kateri so lahko drugi finančni viri poleg eh, večletnega finančnega okvira in eh, bomo poskušali upoštevati tudi kontinuiteto tega eh, projekta. Eh, Rekl bi torej, da je to sporočilo pomembno tudi za vse naše partnerje. Gospa Karvajo, izvolite. Hvala lepa, predsednica. Naj se zahvalim poročevalcu. Popolnoma soglašam s kolegi. ITER je izredno pomemben projekt, ki predpostavlja mednarodno sodelovanje. Eh, To je raziskovalni eh, program, eh, pri katerem je Evropa vodilna, ki vključuje raziskovalni akademski svet, eh, industrijo, zato moramo nalevati s tem projektom. Kar zadeva vrednost, to sploh ni pod vprašajem, kaj ti sklepi Evropskega sveta dejansko predlagajo komisiji naj za ta namen um, nameni dodeli 7 milijard evrov. In torej, v sklepih Evropskega sveta je jasno eh, zapisano, da to spada v razdelek 1a. V prejšnjem poročilu, tudi v poročilu o večletnem finančnem okviru in v poročilu, v mnenju, ki smo ga oblikovali tu v odboru ITRE, smo uh, ITRE, ITER, oprostite, vključili uh, v evropski proračun in mislim, da moramo zagovarjati to enovitost, celovitost evropskega proračuna. Um, ampak uh, ta, pro, ta projekt bi moral uh, nekako biti izuzet iz te postavke, torej zunaj razdelka 1a. Uh, moramo torej najti ustro, ustrezne poti, ampak eh, zagovarjamo uh, tudi ostale projekte, ki so zajeti v NA, naprimer Kosmos, Galileo, obzorje 2020. Eh, če pa ohranimo projekt v 1A, potem moramo imeti neko drugo, eh, pač eh, drug prag, moramo najti ustrezen način, tako da ta projekt ne bo negativno vplival na ostale projekte, ki so zajeti v 1A. To je glavna stvar, ki sem jo želela izpo, iz, izpostaviti. To je seveda povezano predvsem z pogajanji v zvezi z večletnim finančnim okvirom in zato kolegom, ki spremljajo ta pogajanja, seveda nalagamo to nalogo, da spremljajo to za veliko pozornostjo, zato da ta projekt ne bo škodoval na primer projektu obzorja 20, programu obzorja 2020. Hvala lepa, um, kolegica. Eh, zdaj pa Malačikis. Ačiū gerbiamą pirmininkę, taip pat dėkoju pranešėjai už tikrai labai svarbų dokumentą. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, rad bi se zahvalil poročevalcu za to stališče današnji glavni cilj je, da dosežemo, da nalujemo s tem projektom. Že vrsto let se trudimo poiskati izhod iz finančne krize. In skupna energetska politika je še vedno ostala za nas trd oreh. mi menimo, da reaktor ITER lahko predstavlja zelo velik skok naprej. Zato se moramo potruditi, da bomo še naprej vodili ta projekt. Poleg tega pa se moramo potruditi, da bomo še naprej vodili spodbujali razvoj in nova odkritja in s takšnimi ukrepi lahko dosežemo napredek na tem področju. Brez finančnih sredstev pa nam to ne bo uspelo. Zato bom podprl ta projekt in najlepša hvala še enkrat poročevalcu za vse predloge. Hvala lepa, Rjera Madurel. Sí, muchas gracias. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi čestitala poročevalcu in lahko povem, da mi v naši skupini podpiramo ta projekt, to je omenil že gospod Koreja v imenu naše skupine. Rada bi dodala še to, da gre predvsem za proračunsko vprašanje in pa namestitev tega programa v naslednjo finančno perspektivo. V skladu s tem, kar smo že dejali v tem odboru, mislim, da bi bilo prav, da povdarimo, kot je dejala gospa Karvaljo, da umestimo program v naslednjo finančno perspektivo zunaj poglavja 1a. Zaradi dveh razlogov. En razlog smo že slišali in to je, da bi preprečili da prekoračitve proračuna, da bi ti škodili programu Horizont 2020. Poleg tega pa bi zaradi tega črpali sredstva tudi iz proračuna za raziskave. Mislim, da bi s takšno odločitvijo lahko zaščitili program Horizont 2020 in to bi morali tudi vključiti v poročilo, kot smo že slišali, bo moja politična skupina vložila predlog spremembe v tem smislu. Hvala, parola, Hvala lepa, kolegica, zdaj pa kolega Jelar. Ich glaube, wir müssen noch mal nicht noch mal wiederholen, dass. Ähm Na, lepša, hvala. Mislim, da ni treba ponavljati da je ITER ene najpomembnejših raziskovalnih energetskih, energetskih projektov, kajti predstavlja eno zelo pomembno alternativo za pridobivanje energije, vendar pa moramo zelo previdno ravnati glede finančnih in tehničnih vprašanj, ki se skrivajo v tem projektu. Projekt kot raziskovalni projekt lahko postane še dražji. Poleg tega pa moramo priznati, da moramo resno delati s tem projektom. V prejšnjih letih smo videli katastrofalno upravljanje s tem projektom v praksi. Videli smo, da imamo strukturo ki je kompromis Evropske unije, vendar pa ni najbolj učinkovit. Imamo ITER v južni Franciji, podaljšek je v Španiji obstaja sodelovanje med komisijo in državami članicami, kar je vprašljivo, če si pogledamo rezultate. Torej, povedati je treba, da kljub vsem težavam moramo še naprej podpreti ITER. Vsak proračun, ki je pod 4 milijardami, je neresen proračun. Teh 4 milijarde evrov smo si zagotovili, ne glede na razvoj projekta ITER. Kdor temu nasprotuje, je že sedaj kriv za to, da ne bomo uspeli biti kos dodatnim stroškom. Nismo več v fazi raziskovanja, kjer bi to spadalo pod kompromis 7, ampak da moramo proračun dobiti od drugot. Sedaj moramo jasno vedeti, da imamo vsaj 4 milijarde evrov. Kar sedaj počnemo, samo prelagamo projekt, lahko proračun na programu mestimo v poglavi številka ena pod sedmi kompromis, vendar pa vemo, da bomo s tem škodili drugim programom. Imamo mednarodni sporazum in mednarodno obvezo in naša obveza je, da zagotovimo teh 4 milijarde evrov. Mislim, da ne bo delovalo, da bomo ta program utaknili nekaj pod poglavje, nekam pod poglavje 1a in potem se spraševali, kje je denar. Torej, mi moramo zagotoviti dovolj finančnih sredstev in mislim, da ta proračun ne spada pod poglavje 1a. Hvala lepa, gospod Teler. Zdaj pa uh, gospod Karinjani v imenu komisije. Yes, Hvala lepa. S pozornostjo sem prisluhnil vsem pripombam. Želel bi izpostaviti pomembno uh, plat za komisijo in to je tudi povedal komisar na svetu za konkurenčnost pred eh, nedavnim. Z omejevanje stročkov je prednostna naloga. Ta pojem je bil že večkrat izpostavljen v vseh različnih okoliščinah, kjer je komisija, ki zastopa Euratom, prisotna. In eh, torej vsaj to je zelo očitno jasno od vsega začetka, to je bilo ponovljeno pred nedavnim tudi našim mednarodnim partnerjem. Torej res je, da smo predani eh, temu projektu, tako kot je bilo večkrat poudarjeno, imamo eh, neko mednarodno zavezo v zvezi s tem ampak imamo eh, proračun, ki je omejen. Teh 6,6 milijard evrov je namenjenih za ta projekt. In torej se zavedamo tega, da ne bomo eh, dodajali eh, drugih razsežnosti temu stroju, ker nismo pripravljeni plačati niti evra več od tega, kar je bilo že namenjenega in dogovorjenega. Hvala lepa. Besedo predajamo ponovno poročevalcu Remeku. Izvolite. E, děkuji. E, děkuji všem e, kolegům. Hvala lepa. Še enkrat vsem kolegom za vse poglede in pripombe. Z zanimanjem prečakujem nadaljne faze tega našega sodelovanja in sem prepričan, da bomo sposobni še dalje delati eh, skupaj eh, v tej tvorni, eh, tvornem vzdušju. Hvala. Hvala lepa še enkrat. Gospari Vazi, ki je poročevalka v senci za zelene, ki je zaprosila za eno minuto časa za govor, izvolite. Hvala lepa, predsednica. Torej sem ugotovila, da um, smo eh, se še vedno nekoliko uh, zbegani in uh, se bojimo pač, da uh, in ugotavljamo, da so se stroški izredno povečali v primerjavi z letom 2001. Torej države članice, ki prostovoljno sodelujejo, bi morale eh, financirati projekt ITER in ne e, evropski proračun, glede na to, da vsak se je odločil za svoj eh, sistem fuzije, naprimer eh, angleži z jetom ali pa tudi nemci. Sicer pa eh, soglašam s tem, kar je bilo povedano, kar je povedala komisija, da ne smemo preseči 6,6 milijarda evrov prispevkov držav k, k temu projektu. Kot znanstvenica, eh, in uh, sicer to ni zajeto v naši resoluciji, ni absolutno ustreznega trenutka, ko bi poskusili združiti vse znanstvenike, ki sodelujo pri ITRU, zato da bi ugotovili, katere so pomankljivosti pri izgradnji uh, ITRA. Veste, da imamo težave, ko gre za zunani ovoj ITRA, kaj ti mora biti odporen na milijone uh, eh, stopin to, torej, uh, segrevanja. In eh, torej, tako kot je zapisano v resoluciji, ko leta 2050 bo ta projekt ustvarjal elektriko, eh, potem eh, v resnici moramo, bomo že zadovoljni, če bomo uspeli ustvariti plazmo z itrom, kajti itr ne služi za to, da ustvarjamo električno energijo, ampak samo za ustvarjanje plazme in šele na to bomo sposobni iz tega pridobivati elektriko. Torej, elektriko bomo začeli proizvajati šele leta 2100. In torej, jaz se sprašujem, sprašujem, ali je to najbolj eh, ustrezna prioritetna naloga eh, za Evropsko unijo in se sprašujemo, sploh kako bodo posamezne države lahko sodelovali. Dobro, fuzija je sicer nekaj genialnega, to je energija prihodnosti, ampak imamo toliko drugih obnovljivih virov, ki so veliko bolj izvedljivi, imamo denar na voljo, zakaj ne vložimo tega denarja v to, zakaj se osredotočamo samo na to, kjer nimamo nikakršnega zagotovila. In še druga stvar, vsakeč, ko pride do neke otvoritve, otvoritve oziroma ko je prišlo do otvoritve v Franciji nekega podobnega projekta, sem zaprosila kolege naj sodelujejo pri tem in so eh, zavrnili. In zakaj? Ker so bili kritični eh, do ITRA, eh, kar zadeva določene plati in torej nismo absolutno gotovi glede tega, ali bo ITR res lahko deloval ali pa ne. Hvala. I... Hvala lepa. Kolegom naj uh, povem, da sem eh, omogočila kolegici Rivazi to izjemo eh, samo zato, ker se nam je pridružila za določeno zamudo. Ampak, eh, kar zadeva ostale eh, točke na dnevnem redu, ne bom ponovno odpirala razprave, eh, potem, ko jo bomo že zaključili. Torej, to je bila izjema, ki je ne bom ponovila, ker ali smo prisotni, ko poteka razprava, drugače pa je razprava zaključena, pika konec. Zdaj pa bo kolega Remek imel na voljo še nekaj eh, časa za repliko. Hvala lepa. Naj se odzovem na te zadnje besede kolegice Revazi. Eh, dejansko eh, ta glas eh, je bil nekoliko drugačen napram vsem ostalim izjavam. Ko imamo te pomisleke, seveda bi lahko razvili celo razpravo v zvezi s tem. Seveda lahko imamo razpravo o tehničnih problemih, tehničnih plateh tega projekta, to je znanstveni raziskovalni projekt, ampak naj povem, da ta proces je v resnici naravni proces, naravni postopek, kaj ti se dogaja v vseh zvezdah, nahaja se v našem soncu. Torej, fuzija je naravni pojav in uh, narava v primerjavi s človekom je veliko naprednejša, kajti imela je na milijone, milijone let na razpolag za to, da je preizkušala celo vrsto uh, postopkov in uh, procesov. Imamo sicer primere eh, takih testnih eh, objektov, naprimer v Nemčiji, eh, ogledal sem si številne centre tudi na Češkem in eh, ogledal sem se številne podobne objekte, eh, ogledal sem si celo vrsto pomožnih centrov, kjer se razvijajo sporedne raziskave eh, in ki se razvijajo korakom in končno se približujemo eh, do končnemu cilju, ampak mislim, da moramo dati tudi projektu ITER neko možnost. Hvala. Hvala lepa, zahvaljujem se kolegu Remko in torej. Uh... Razpravo bomo imeli še enkrat naknadno. Predloge sprememb je treba ložiti do 28. februarja opovdne. Zdaj pa lahko prejdemo k naslednji točki na dnevnem redu. E, to je točka 5 za pravilno delovanje notranjega energetskega trga. Besedo ima v zvezi s to točko kolega Buzak. Izvoli. E, Boš ti spregovoril? Thank you, I'm here. Ja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V veliko čast mi je, da sem lahko poročevalec Evropskega parlamenta za trg, notranji trg elektrike. To je zelo pomembno vprašanje, še posebej zato, ker je to sestavni del našega akta o enotnem trgu drugega akta v enotnem trgu in to je prioritetna naloga. Če želimo izpopolniti enotni trg, moramo začeti seveda z enotnim trgom elektrike. To je tudi ena naših prioritet pri ponovni oživitvi gospodarske rasti in konkurenčnosti Evropske unije kot celote. In eh, to je tudi pomembno z vidika dejstva, da z ustvarjanjem notrnega trga za elektriko, lahko pripomoremo k doseganju ciljev strategije EU 2020 in lahko ustvarimo tržne pogoje za premoščene krize. Naj v štirih točkah predstavim svoje splošno stališče vsebovano v tem poročilu, eh, ki vključuje tudi stališča do sporočila komisije. Najprej kako sploh ustvariti notranji trg z električno energijo. Kot je bilo pri notranjem trgu za blago oziroma storitve, mora tudi ta notranji trg biti osredotočen na kupce. To je dokaj očitno. Ustvariti ga moramo na podoben način, kot smo to storili pri blagu in storitvah pred nekaj desetletji. Kot prvo mora biti energetski trg odprt, tako za potrošnike kot za proizvajalce, za nasljivo dobavo in z boljšim usklajevanjem nabave energentov in energije izven EU. Druga pomembna zadeva. Naš energetski trg mora biti konkurenčen. Omogočanje konkurence bi namreč lahko privedlo do nižjih cen energije in to bi tudi prispevalo k temu, da Evropska unija postane nizkoemisijsko gospodarstvo, tudi zahvaljujoč našim raziskavam in tudi zahvaljujoč projektu INO Energy v okviru strategije EU 2020. Naš notranji trg z električno energijo mora biti tudi dobro reguliran trg. To seveda ni enostavno doseči, ampak eh, To smo predlagali v nekakšni obliki že pred štirimi leti v tretjem energetskem svežnju, ki je bil sprejet aprila 2009 z rokom za uveljavitev marca 2011. No, do sedaj številne države članice te zakonodaje še vedno niso uveljavile. Še vedno potrebujemo jasna pravila za nacionalne regulatorje in tudi pravila, ki preprečujejo poseganje vlad v cene energentov. Temu namreč še ni tako v vsaj 18 državah članicah, kjer vlada še vedno posega v cene energentov. To je vsekakor najbolj nujen problem, odvisno pa je seveda vse od odločitev držav članic in naša naloga danes je, da države spomnimo, da so njihove obveznosti dokaj jasne, da namreč implementirajo vse elemente tretjega energetskega svežnja. In še zadnja stvar, kako ustvariti notranji trg, energetski notranji trg. Ta mora biti dobro integriran, ki zagotoviti mora kompatibilnost sistemov in pa interoperabilnost prenosnih omrežij. To seveda ni enostavno zagotoviti, popolnoma medsebojna povezljivost prenosnih sistemov. Eh, veliko sredstev bo namreč potrebnih za to. Bom eh, nekoliko kasneje povedal par besed več o tem. Pa tako moramo odpraviti energetske otoke, tako imenovane energetske otoke v Evropski uniji, ki jih še vedno imamo. Druga pomembna zadeva. Naše pomankljivosti danes. Splošne razmere so še vedno nezadovoljive. Veliko moramo še doseči, več kot smo že dosegli, kljub temu, da smo z delom začeli že pred več kot eh, desetletjem eh, z elektriko, plinom, številnimi direktivami in predlogi, ki so pred nami. Kaj so torej najpomembnejše pomankljivosti? Te velja izpostaviti v našem poročilu. Prav tako moramo zagotoviti podporo Evropski komisiji, da bo ta lahko sprejemala ustrezne odločitve pri premoščenju teh slabosti. Večina cen je odvisna od subvencij, ne od tržnih sil. Tudi zato, ker smo porazdeljeni na regionalne oziroma nacionalne trge in eh, naši trgi niso dovolj transparentni oziroma dovolj odprti in to preprečuje novim akterjem, da bi sodelovali in s tem tudi omejuje konkurenco. Naj vam dam nekaj primerov. V nekaterih državah članicah so cene plina štirikrat više kot v drugih. Ravno zato, ker so nekatere države tako imenovani energetski otoki. V nekaterih državah je zanesljivost oskrbe bistveno nižja kot v drugih. V številnih državah članicah potrošniki nimajo resničnih možnosti za izbiro dobavitelja. Še ena pomembna zadeva. Nismo dovolj učinkoviti pri razumnih investicijah v energetsko učinkovitost, eh, kogeneracijo, eh, energijo proizvedeno iz obnovljivih virov. Zakaj? Zato, ker nimamo jasnih tržnih pravil. Nimamo jasnih pravil glede posebnih lastnosti energetskega trga. Ravno kar smo začeli s tako imenovanimi belimi certifikati, ampak to je šele začetek. Dela še nismo končali in eh, potrebno bo storiti še veliko več na tem področju. V našem poročilu je, mislim, da to treba izpostaviti. Naslednja točka. Prednosti. Tudi te velja izpostaviti kot eh, nasprotje pomankljivosti, s katerimi se soočamo danes. Torej, prednosti enotnega trga so niže cene, bolj predvidljive cene. 13 milijard evrov prihranka za evropske potrošnike na leto je potencijalno možno zagotoviti zahvaljujoči enotnemu trgu. Za gospodarstvo pa to pomeni nove investicije, potem s tem pripomoremo, da obstoječe podjetje ostane v EU, ustvarjamo nova delovna mesta in možnosti za nova podjetja, kajti imamo konec koncev 500 milijonov potrošnikov, to je fantastično velik trg. Prav tako to ponuja možnosti za visokotehnološke inovacije. Prav tako je to pomembno z vidika odnosov Evropske unije na vzven. Na ta način bomo imeli močnejše pogajalsko izhodišče naprem eh, zunanjim dobaviteljem, če bomo uskladili medsebojno svoje nabave. Prav tako bomo na ta način uspešneje odpravili primankljaje. Še zadnja točka. Kaj nam je storiti do leta 2014? Leta 2014 je torej rok. Je čas, da zaključim. Torej gre za predlog Evropskega parlamenta iz februarja 2011. Gre za 2010 milijard evrov veliko denarja, tako pravi govornik, prav tako naj bi zahodoči regionalnim inicijativam zmanjšali določene izdatke. No, nekateri ti problemi v sporočilu komisije niso ravno poglobljeno obravnavani. Za zaključek naj povem, da sem vsekakor pripravljen prisluhniti vašim eh, mnenjem, stališčem, vprašanjem, pomislekom in eh, na konci koncu moramo predlagati konkretne ukrepe. Veselim se tudi že sodelovanja s poročevalci v Senci pri tem poročilu, kaj je pomembno, je, da na ta način zagotovimo uspešno rešitev te problematike. Hvala lepa, kolega Busek. Zdaj pa a, naslednji govorniki mi bodo gotovo pomagali, a, da nadoknadimo teh nekaj dodatnih minut, ki smo jih namenili gospodu Buzeku. Korera do kampus, izvolite. Uh, uh, V imenu kolegice Judith Merkis bi se rad najprej zahvalil poročevalcu, ne le za to, kar je že storil in naredil, in, ker se ni toliko govoril o preteklosti, ampak predvsem za to, kar je povedal eh, danes. Mislim, da se pa polnoma strinjamo glede vsega tega. Notranji energetski trg naj bi bil temeljni kamen evropske energetske politike, omogoča konkurenco, eh, zagotavlja odprt svobodni trg, prav tako zagotavlja mobilnost eh, resursov in najbolje v prihodnosti bo, ko bodo lahko tudi potrošniki svoje solarne panele lahko priključili v prenosno omrežje in to bo zagotovilo masovno eh, in razširjeno uporabo eh, malih elektrarn. Vendar pa tretji svežen še ni privedel do teh rezultatov. Kot prvo, sem zelo naklonjen pomenu, ki ga komisija pripisuje pomenu in moči potrošnikov. Komisija meni, da če želimo izkoristiti vse prednosti notranjega trga, morajo potrošniki, torej fizične osebe in podjetja, čutiti neko spodbudo za aktivno sodelovanje tr na trgu. Državljani so ključni akteri na energetskem trgu in na nizozemskem danes smo priča številnim spontanim pobudam v lokalnih skupnostih in gospodinstvih za proizvodno lastne energije. Komisija mora ta trend še naprej podpirati s spodbujanjem državljanov, da se vključujejo v energetski trg in zmanjševanjem in odpravljanjem morebitnih omejitev. Prav tako moramo pomoč usmeriti predvsem v najbolj ranljive potrošnike. Približno 50 milijonov evropejcev eh, se sooča s težavami pri plačevanju računov za energijo ob kratnem eh, ohranjanju udobnega življenskega eh, sloga. Nizozemske preiskave kažejo, raziskave kažejo, da so se cene energije v zadnjih eh, pet, treh letih povečale za več kot 15 odstotkov na nizozemskem in to pomeni, da je vse več gospodinstv, ki s težavo plačuje račune za energijo. Ne vidim konkretnih ukrepov za to, da bo Evropska komisija resnično pomagala tem potrošnikom. Prav tako mi ni jasno, kateri ukrepi za tiste, ki jih bo komisija uh, sprejela za okrepitev obnovljivih uh, virov. Predvsem je potrebno odpraviti pomakljivosti na trgu, nepreglednost subvencije za okolju neprijazne vire energije in za monopole. Prav tako moramo raziskati vprašanja, kot so zanesljivost oskrbe, eh, potreba po trgih zmogljivosti in pa pospešitev pametnih omrežij. Na koncu koncev osredotočati se moramo na integracijo nacionalnih trgov in na vzpostavitev resničnega evropskega trga. In škoda je, da prihodni evropski proračun predvideva resne reze v energetski sektor. S tako malo denarja za investicije res ne vem, kako lahko ustvarimo notranji trg. Hvala lepa, gospod Šimanski. Hvala lepa. Kot poročevalec skupine EKR naj povem, da na številnih področjih notranji trg že dokazuje, da lahko zagotavlja ogromne prednosti in koristi ne le za evropske državljane, ampak tudi za evropsko gospodarstvo. Gre za prednosti, ki izhajajo ne le iz ekonomije obsega, ampak tudi zaradi konkurence, ki je vedno pozitiven dejavnik za gospodarstvo. Na področju energetike smo dosegli že veliko. Imamo tretji svežen, tretji energetski svežen, imamo uredbo o zanesljivosti oskrbe, imamo tudi remit, ki ustrezno odpravlja pomankljivosti eh, trga prenosnih zmogljivosti. Ampak eh, skupni energetski trg je še vedno nedokončan projekt. Da bi zaključili ta projekt enotnega energetskega trga, potrebujemo ne le zakone in eh, regulativo, ampak eh, tudi fizične predpostavke za konkurenco. Potrebujemo razvoj omrežij, diversifikacijo, potrebujemo prav tako uspešno protimonopolno politiko. Monopoli in njihova senca ima še vedno vpliv na evropska omrežja. In tu si želimo ne le eh, izpopolnitve notrnega trga, ampak tudi ohranitve tega, kar smo že dosegli. Gre za ključne dosežke tretjega energetskega svežnja. In eh, kar zadeva to vprašanje, se moramo predvsem obraniti pred našimi mm, dobavitelji, naprimer Rusija, ki se vse čas Eh, skušajo izogniti eh, pravilom trga. Menim, da moramo naša pravila tudi prilagoditi potrebam enotnega trga. Pomembno je, da eh, zaradi okoljskih ciljev ne sprožimo dviga cen. Okoljski cilji morajo biti uravnoteženi, to pogosto govorimo, ko govorimo o obnovljivih virih in mislim, da moramo pomen te uravnoteženosti bolj preučiti. Kar zdaj pa podnebno politiko, mislim, da jo moramo prilagoditi izgradnji notranjega trga za energetiko na način, da podnebna politika ne bo privedla do upada zanesljivosti oskrbe. Ta nevarnost namreč v Srednji Evropi obstaja. Na koncu naj še povem, da sem zelo hvaležen komisiji za, ta, za to sporočilo, ki v času ne sega do leta 2050, kot smo bili vajeni zadnje čase, kajti skupni energetski trg potrebujemo tu in zdaj. Hvala lepa. Gospa Suber. Hvala lepa, gospa predsedujoče. Dovolite mi, da predstavim ključne usmeritve tega mnenja oziroma tega poročila gre za res eh, strateški sektor za gospodarstvo. To je ključnega pomena za zagotavljanje neodvisnosti naših držav, prav tako je to pomembno za zagotavljanje razvoja. Najprej naj povem, da mora po mojem mnenju vse države uživati zanesljivost oskrbe in vse države morajo biti sposobne zagotavljati svojo energetsko suverenost in eh, da nam imajo na ta način možnost nadaljnega razvoja, to ravno zafolijoč energetski avtonomiji. Prebivalstvo je treba zagotoviti energetsko eh, oskrbo, zanesljivo energetsko oskrbo. Prebivalstvo ne more biti talec določenih interesov v danih trenutkih, ne. Treba je zagotoviti nemoteno skrbo za posameznike. No in eh, energetika kot eh, strateški sektor mora služiti tudi realnemu gospodarstvu, eh, proizvodni, rasti, prav tako mora služiti malim in srednje velikim podjetjem, ki so konec koncev jedro našega gospodarstva in to pomeni, da moramo zagotavljati ustrežne storitve pod dosegljivih cenah in temu ni tako v številnih državah. Dejstvo je, da proizvodni dejavniki pomenijo, da so cene res neozdržne za številne MSP-je. No potem, kot omenjeno že, je potrebno zagotoviti poleg zanesljivosti oskrbe za posameznike tudi eh, zanesljivost eh, in stabilnost cen. Konkurenca na tem področju torej še ni privedla do zniženja cene. Tako da tu više konkurenca zaenkrat še ni privedla do zaželenih rezultatov. Prav tako to še ni privedlo do odprave monopolov na tem področju. Na portugalskem, naprimer, vsi veste, da imamo hude gospodarske težave, ampak, ampak obenem smo zmanjšali plače delavcev na raven izpred desetih let. Dobički energetskih podjetij, elektro in eh, plinovodnih podjetij, pa gredo v višave. Leta 2012, če dam primer, je prišlo do 57 odstotnega povečanja dobička za monopolno podjetje v primerjavi z letom poprej. Eh, cene goril so se povečale za faktor 6. Skratka, vsi lahko rečemo, da obstaja neka logika, zatem ampak v bistvu ne. To ni res. Kakršen koli cilj že zasledujemo, socialno kohezivnost, socialno pravičnost, vse to v energetski paradigmi nima svojega mesta. In zato mislim, da moramo okrepiti vlogo države v tem sektorju, da se zagotavlja pošten dostop do energentov in da se tudi zagotovi, da se prihodki tega sektorja pravično redistribuirajo in eh, sicer za doseganje socialnih ciljev, ne pa, da se samo za nekaj eh, redkih privilegijev zagotovi dobičke. Tako nekaj pomembnih pomislekov in premislekov za presežek eh, oziroma za premositev krize. Hvala lepa, gospa predsedujoča, verjetno je nobena presenečenje, da liberalci podpiramo notranji eh, oziroma enotni trg, zato Alde podpira vzpostavitev notranjega trga za elektriko in plin v EU. Notranji trg za energijo, energetiko lahko zagotovi zanesljivost oskrbe za potrošnike in podjetja po dosegljivih in konkurenčnih cenah in na ta način spodbuja rast ustvarjanja delovnih mest in eh, krepi energetsko zanesljivost v EU. Prav tako je eh, energetski trg pomemben korak v smeri nizko. Eh, oglične proizvodnje. Naj izpostavim naslednje prioritete za ALDE. ALDE se strinja s komisijo, da je uporaba regulacije cen v državah eh, članicah ovira za proizvajalce energetike za razvoj eh, konkurenčnih storitev. Regulirane cene imajo obenem tudi diskriminatoren učinek na uh, Eh, trg in prav tako lahko preprečuje vstop na trg. Zato podpiramo komisijo v mnenju, da morajo države članice prenehati za regulacijo cen elektrike in plina za vse skupine potrošnikov. Kot drugo, podpiramo komisijo pri podpori državam članicam, kar zadeva opredelitev ranljivih skupin potrošnikov, da se bolj harmonizira uporaba te definicije. Z tega vidika se strinjamo s teličen komisije, da na ta način regulirane cene, vendar lahko zagotovijo, da se pokrijo stroški za potrošnike, kajti regulirane cene ne predstavljajo pravega signala trgom. Investitorji pogosto vidijo takšne cene kot eh, politično intervencijo, kar preprečuje investicije. V svojem sporočilu komisija spodbuje države članice naj določijo ambiciozne strategije za implementacijo energi, eh, inteligentnih eh, števcev za to, da se omogoči integracija pametnih omrežij. Alde eh, meni, da je to ključen sestavni del pametnih omrežij. Prav tako podpiramo komisijo v mnenju glede veleprodajnih trgov, kar zadeva razvoj omrežnih eh, kodeksov, da bodo eh, proizvajalci, dobavitelji in potrošniki lahko učinkovito sodelovali v trgu, na trgu. Prav tako komisija povdarja potrebo po tem, da države članice pripravijo strategije za posodobitev omrežij, vključno z sodelovanjem sektora IKT. Eh, podpiramo stališče komisije v tem smislu. Pomembno je, da imajo eh, distributeri eh, dovolj spodbud za investicije tudi v nove tehnologije in nove poslovne modele in da na ta način lahko izkoristijo fleksibilnost, ki jo ponuja kapaciteta eh, prenosnih omrežij. Na koncu naj omenim, da je škoda, da je svet umaknil večino sredstev iz inštrumenta Connecting Europe. To je namreč inštrument, ki lahko notranjemu trgu pomaga pri razcvetu. Torej, zmanjšanje sredstev za inštrument Connecting Europe je svet še otežil eh, realizacijo vizije notranjega trga na področju energetike v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala, Pilar. Najlepša hvala. Danes razpravljamo o poročilu, ki nam ga je predala komisija za okrepitev skupnega energetskega trga. Nuno je, da dobimo evropsko dodano vrednost na tem trgu, zato da bi lahko vsi uporabniki koristili ta velik potencial, kjer imamo 500 milijonov potrošnikov. Rada bi se zahvalila gospodu Buzeku za upravljeno delo in glede na to, kar smo slišali, mislim, da bomo imeli precej podobno stališče v vseh političnih skupinah v Evropskem parlamentu. Rada bi podala naslednje pripombe. Po mojem mnenju imamo štiri bistvene osi, okrog katerih se vrti skupni energetski trg. Liberaliziran trg, in konkurenčen trg. Na teh dveh področjih, okrog teh dveh osi, moramo poskrbeti za rael, realnost tretjega energetskega svežnja. Pred dvema letoma je potekal rok za izvedbo teh ukrepov v državah članice. Zato mislim, da bi bilo dobro, da bi komisija lahko sprožila vse okrepe, tudi ko gre za kršitev pri nepopolnem izvajanju teh ukrepov v država šajca. Mislim, da je to nujno potrebno, torej da dosežemo konkurenčen in brezrijan trg. Drugič, potrebujemo transparenten trg z vsemi potrebnimi informacijami, da bi lahko vsi potrošniki, majhna in srednja velika podjetja, izbirala. Zato je nujno kot pravi komisija, da pa upravimo dejstvo, da samo tretjina potrošnikov primerja cene in da bi vsi potrošniki imeli možnost za izbiro preko transparentnega televizijskega trga. In kot zadnje potrebujemo med seboj povezan trg z inteligentnimi mrežami in da bi končno odpravili te energetske otoke, ki jih predstavlja nekatere države članice, da bi imeli medsebojno povezanost med omrežji, torej potrebujemo svoboden, transparenten, konkurenčen trg, kjer bi imeli resnično učinkovite energetske mreže, s katerimi bi odpravili uh, energetske otoke, kot je primer Španije. Naprimer. Hvala, gospa Hübner. Hvala lepa, gospa predsednica. Notranji trg za energetiko bo imel smisel, ko bomo imeli enotni eh, in harmoniziran trg, ki bo omogočal zanesljivost oskrbe za evropske državljane eh, ob upoštevanju njihovih individualnih potreb in ob upoštevanju tudi potreb z vedika razvoja gospodarstva in storitev. Potrebujemo torej učinkovit, eh, ampak tudi fleksibilen sistem. Kot je bilo že rečeno, potrebujemo inovativne tehnologije, tehnologije okrepiti treba konkurenčnost, prav tako potrebujemo spodbude za eh, nizko emisijsko gospodarstvo, kar je vključeno v naše programe. Prav tako je pomembno, da se razvije infrastruktura, inteligentna prenosna omrežja in medsebojne povezave. Prav tako je pomembno, da eh, vsi akteri na trgu lahko koristijo te ugodnosti na različnih ravneh. Zato je tudi pomembno, da se omogoči diversifikacija virov energentov. Vsi govorimo o tem, da je konvencionalna energetika že zastarela, da se moramo sredočiti zgolj na obnovljive vire. Jaz menim, da moramo v energetskem eh, šopku ali eh, spletu imeti tudi konvencionalno energetiko, ampak veliko sredstev moramo vključiti eh, predvsem v raziskave za konvencionalno in obnovljive vire. Eh, kajti tudi obnoljivi viri niso najboljši v obliki, v kateri smo. Eh, potrebujemo tudi določene eh, nove tehnologije za skladiščenje energije. In vse čas še lahko naprej uporabljamo tudi konvencionalne vire za razvoj novih tehnologij tudi v okviru konvencionalnih virov. Potrošniki morajo imeti možnost nadzora nad eh, računi, ki dobivamo, od distributerjev energije, prav tako pa morajo imeti možnost optimizacije eh, izbora svojih distributerjev, da ne bomo obsojeni na to, da dobivamo energijo samo iz enega vira in da si ne moremo privoščiti sprememb, kaj ti izkaže se lahko, da je na trgu tako, da je samo en distributer. Potrebujemo torej dobro regulacijo, inteligentne Eh, sisteme in eh, dobro in učinkovito upravljanje s trgom. To bo nedvomno privedlo do upada cen. Vse akterje moramo obravnavati enakopravno in države članice morajo začeti resneje obravnavati notranji trg. Potrebujemo integriran pristop, ukrepati moramo enotno, da bo ta trg resnično začel delovati. To bo pripomoglo tudi k omejevanju eh, stroškov in, dostav, in zagotavljanju transparentnosti. Uh, Eh, trgovanja, kajti pogosto tuji distributeri zdaj usiljujejo svoje pogoje našim državam, ker preprosto ni enotnega trga in moramo zagotoviti boljše pogoje, kot smo jih imeli do sedaj. Imamo ogromen potencial, ki ga mislim, da eh, zaenkrat še nismo uspeli realizirati. Prego. Thank you, madam president, and uh, thank you to uh, Jerži Buzek. Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi Jerži Buzeku za to poročilo. Zelo me veseli, da smo v prvi vrsti uspeli zregulirati mobilno telekomunikacijo, kajti elektrika je še vedno cenejša kot telefoniranje, pa vendarle naj danes podarim, kaj bi morala biti evropska dodana vrednost v notranjem energetskem trgu. Največje vprašanje je, kako privabiti nove investitorje. Kaj ti posledice novih investicij bodo rast in delovna mesta in to je po mojem mnenju zelo ključno kot drugo, kako motivirati raziskave. Raziskave še posebej na področju izogibanja se velikim izgubam v prenosnih omrežjih in tudi v smislu izboljšanja učinkovitosti, tudi strani proizvajalcev elektrarn, naprimer, kajti učinkovitost je na zelo različnih ravneh. V starih elektrarnah je učinkovitost manj kot 30 odstotna. kvalitetno in mislim, da moramo izboljšati tudi to učinkovitost elektrarn. Prav tako obstaja velika potreba po skupnih raziskavah na tem področju. No in za konec naj še povem, da je mogoče tudi zelo pomembno razmisliti o tem, kako vključiti obnoljive vire energije v naše prenosne sisteme, kajti vemo, da je veliko težav še vedno na tem področju. Hvala. Grazie la parola al collega Balacitis. Hvala lepa, collega Balacitis. Figuriamo il primo link. E, te patno le prima se pedi ukoti, collega. E, Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil poročevalcu gospodu Buzeku ki je glavni poročevalec na tem področju. Že veliko krat je delal na področju poenotenja energetskega trga. Komisija je zastavila zelo veliko potezne cilje po letu 2015. Po letu 2015 naj ne bi bilo več energetskih otokov, kar eh, zadeva oskrbo z elektriko in plinom v Evropski uniji. Vendar pa kaže, da tega cilja ne bomo dosegli. Imamo še vedno energetsko izolirane regije in upam, da bomo na tem področju storili večji napredek. Probleme že dolgo poznamo. Ti so povezani z regulacijo energetskih cen, ki niso v skladu z energetskim svežnjem. Imamo še vedno monopol oskrbovalcev z energijo. vendar pa bomo te težave šele takrat rešili, ko bomo spremenili tudi strukturo. Zato pa potrebujemo učinkovito načrtovanje. V Baltski regiji, naprimer, smo že veliko krat zahtevali terminal za utekočinjenje plina, za vse tri države. In ta projekt pa bomo lahko izvedli šele leta 2013. To traja predolgo, zato smo se odločili za manjši plinski terminal, ki bo hitreje lahko dokončan. Da lahko rešimo takšne težave, moramo več odgovornosti prenesti na Evropsko komisijo. Najlepša hvala, gospa Jordan. Uh, for, uh... Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Imam zelo kratka in enostavna sporočila in to je, da notranji energetski trg ne more delovati z reguliranimi cenami, ne more delovati, če imamo subvencionirane cene in drugič, evropski trg ne more delovati kot vsota 27 oziroma po juliju 28 nacionalnih politik. Niti Nemčija ne more sama sprijemati odločitev, ki bi vplivali na polovico držav članic prekomerno regulirani trgi ne morejo delovati, ker to povzroča nestabilno. Ta sporočila so zelo enostavna, vendar pa se moramo prilagoditi. Imamo 27 nacionalnih politik, imamo evropsko energetsko politiko in to moramo prilagoditi tem pogojem, če ne nam ne bo uspelo z našo skupno energetsko politiko. Moje končno sporočilo je, da, da smo znižali por, proračun za inštalacije in opremo za energetske mreže v Evropi nespremljiva. Evropski svet je ravno tako zavezan, da bomo popolno harmonizirali trg do leta 2014. Hvala. Stein, gospod Benstein. Tak, øh, fru formand. Først tak til øh, Busek for en god rapport. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se tudi gospodu Buzeku za odlično poročilo. Na energetskem trgu imamo novo realnost, vendar pa če si želimo notranji energetski trg, potem moramo poskrbeti za pravo konkurenco. Tega pa sedaj nimamo. Imamo namreč monopolne družbe v nekaterih državah, imamo previsoke cene in zato potrebujemo tudi transparentnost glede cen. Dve tretjini držav ni izvedla 3. svežna za liberalizacijo. Zato mora komisija sprožiti ukrepe in sankcije za te države, ki tega niso storile. Za evropsko družino ni dobro, da imamo te energetske otoke. Pilar je omenila Španijo, kaj pa naši valjski prijatelji? zakaj bi Litva ali Estonija plačevali dvojno ceno za zemeljski plin kot Nemčija. Gazprom je premočno podjetje. Ne moremo dopustiti, da balske države toliko plačuje za energijo, zato potrebujemo nove povezave za plin in elektriko ravno tako potrebujemo boljše pametne mreže in omenili smo tudi boljšo in učinkovito uporabo elektraren na premog. Na Danskem imamo že učinkovito politiko, gospod Brzina. Najlepša hvala gospa predsedujoča. Zelo sem zavoljen, da smo dobili to poročilo in zato čestitam kolego Buzeko. Sam sem za svoboden trg, vendar pa v mojem delu Evrope trg še ni odprt. Imamo zelo močno regulacijo, prednost se daje obnovljivim virom energije, kar nažalost izkrivlja trg. Naše prenosno omrežje ni dovolj prilagojeno za absorpcijo energije iz, no, iz obnovljivih virov. Pametne mreže pa obstajajo samo v teoriji. Tega še nismo uvedli na evropski trg, kar pomeni, da je eden vidik trga zelo izkrivljen, kar seveda ni dobro za naše investitorje. Cena energije je padla in nihče več ne more financirati tradicionalnih virov energije. Edino, kar se splača, je uporaba rjavega premoga. Nekateri menijo, da je plin najbolj učinkovit vir, vendar pa to ne drži. Ko govorimo o mojem delu Evrope, govorim o Češki, Avstriji in Nemčiji. Ti trgi so namreč med seboj povezani. Ničesar ne moremo storiti tam, zaradi tega, ker imamo subvencionirane vire in cena je tako nizka, da se ne splača graditi tradicionalnih elektraren. Te pa bomo potrebovali, zaradi tega, ker ne bomo preživeli samo z obnovljivimi viri energije. Zelo bi si želel, da bi imeli resničen evropski energetski trg. Potrebujemo pa tudi več samokritike, ko govorimo o podpori obnovljih virov energije. Ne moremo vse staviti na enega konja in ne moremo napredovati, če ne bomo spostavili celotnega omrežja. Hvala. Najlepša hvala. Naš cilj je svobodna konkurenca za proizvajalce energije, zato da bomo imeli varno oskrbo z energijo v Evropi in to je naš prvoten cilj. Mislim, da temu ne nasprotuje nihče. Težava pri tem pa je, da potrebujemo fizične pogoje za svoboden trg. Zato so kolegi povdarili medsebojno povezanost med državami članicami. Nekje imamo oska grla, kjer ni dovolj zmogljivosti, drugot pa nimamo medsebojne povezanosti, naprimer v balskih državah, kjer vemo, da so edini plinovodi povezani z Rusijo preko Gazproma, ki ima 100-procenten monopol. Torej nimamo nobenih fizičnih možnosti za uvajanje kakršnekoli konkurence, ne glede na tretji energetski svežen. Imamo tudi tretji vidik, ki smo ga omenili, in to so obnovljivi viri energije in subvencije. V državah članicah imamo zelo različne sisteme subvencioniranja obnovljivih virov energije, kar seveda pomeni, da je cena za končne uporabnike zelo raznolika. Ko pa bomo sproščali naše trge, bo to postala velika težava. Zato, da naš trg dobro deluje, se moramo osredotočati na uporabo sredstev za povezovanje evropskih energetskih omrežij. Potrebujemo pa tudi več doslednosti pri sistemih za subvencioniranje energetskih virov, zato da lahko naš energetski trg resnično deluje. Na nekaterih trgih je elektrika subvencionirana, kar pomeni, da bo negativno vplivala na druge trge, kot tudi za potrošnike na prvem trgu. Mi si želimo najboljšo možno ceno za naše končne uporabnike in to mora biti naš prvoten in glavni cilj. Gospod Kenim. Si, madame la prezidente, je pense, da l'on n'ose pa appeler un šo un šo.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 vse mora biti pregledno in zato, da bi to obrazložili, se potem moramo sklicevati na objektivna dejstva. Obstajajo določene težave eh, pri oskrbovanju določenih trgov, imamo določene države, ki imajo več težav kot druge. Nekateri nam želijo dati misliti, da s tem, da bomo liberalizirali trge, bomo eh, upoštevali eh, potrebe in interese vseh, ampak moramo najprej oceniti trge. Do česa je privedla liberalizacija trgov? povečanje cene za a, končne potrošnike, za industrice. Dejstvo na evropskem ozemlju prodajamo več elektrike, kot jo pa proizvajamo, kar pomeni, da večkrat preprodajamo isto elektriko in pri vsakem prehodu vsak ima svoje pogoje in svoj dobiček. In torej, kaj je, ko, kaj je konec konec rezultat vsega tega? Majhne elektrarne, ki a, se potem prodajajo a, nekaterim velikim grupacijam v imenu liberalizacije organizacije. Neka tije te grupacije pa te mislijo, da a, te e, elektrarne niso dovolj dobičkanosne, torej, kar, se, kar, kar pa pomeni, da recimo v moji regiji a, e, neka majhna elektrarna, ki je lahko proizvajala za lokalne potrebe, je zdaj zaprta, ker ni dovolj rentabilna. In a, e, torej, a, kaj se bo potem dogodilo? Konec koncu s tem poročilom bomo imeli podražitev cene elektrike za a, državljane, potrošnike in za industrijo. In, a, v resnici industrici, ki bodo želeli vlagati, ne bodo vlagali tam, kjer rentabilnost je nižja, slabša kot drugod in torej bomo imeli določene energetske otoke in imeli otod bodo velike skupine, ki, bodo, ki imajo nadzor nad večjim deležem trga, imeli največje koristi. To je rezultat tega poročila. Hvala lepa, besedo predajam komisiji. Izvolite. Thank you, Madam President. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se tudi poročevalcu in sem članom odbora za današnjo razpravo. Na podlagi tega prvotnega poročila z veseljem bomo sodelovali z odborom, zato da zaključimo to poročilo. Lahko vam zagotovim, da se resnično zauzemamo v komisiji za to, da izvedemo akcijski načrt in da vzpostavimo notranji energetski trg do leta 2020. Hvala. Hvala, raporter Buzek. Prego. Poročevalec Buzek. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Eh, na žalost, na srečo smo slišali tudi nekaj argumentov proti in zaradi tega se mi razprava zdi bolj zdrava. Večinoma pa kolegi podpirajo idejo o notranjem energetskem trgu. Najlepša hvala za vse vaše pripombe, komentarje. Te bom upošteval pri izdelavi mojega poročila, ki ga bom pripravil naslednji mesec. 20. aprila, če se prav spomnim, je rok za vložitev predlogov sprememb. To je zelo pomembna informacija za vse kolege. Naslednja razprava o osnutku poročila bo ravno tako aprila. Najlepša hvala. Mislim, da je bila razprava. Zdaj sem krajša kot prvič. Najlepša hvala. Ja. Adalberto Potočnik. Hvala lepa, zdaj pa naprošam Alberta Potočnika, ki vodi agencijo ACR, da se nam pridruži s svojim govorniškim mizi za predstavitev te agencije in to v povezavi s poročilom, ki ga je ravno kar predstavil kolega Buzaka. Besedo torej predajam gospodu Potočniku ki bo opravil to svojo predstavitev. Grazie, signora presidente. Good morning and. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Lepo pozdravljeni. Najprej bi se rad zahvalil vam in vsem poslancev za to, da vam predstavim stališče agencije o trgu zmogljivosti. Agencija je preučila možne posledice masivnega uvajanja obnovljivih virov energije v naslednjih letih pri oblikovanju energetskega električnega trga. Pred nekaj leti smo se dogovorili o modelu trga za elektriko in zaradi tega moramo sedaj to prilagoditi. In v našem mnenju vam lahko predstavim naš eh, vidik, način mišljenja, lahko pa vam predstavim tudi posledice različnih mehanizmov za plačevanje na notranjem trgu in eh, upamo, da bomo še naprej lahko vodili dialog z vami na tem področju. Kot veste, 14. novembra v tem odboru ste nas prosili za mnenje o trgih zmogljivosti. Kar nekaj vprašanj ste zastavili v pismu in tukaj jih omenjam ne v istem vrstnem redu, kot ste jih vi, ampak po vrstnem redu, kot bi jih sam rad obravnaval. Kot prvo imamo potrebe po investicijah o prenosu in distribuciji v naslednjih letih, zato da prilagodimo trg uvajanju obnovljivih virov. In drugo vprašanje, prihodnost energetskih trgov po uvedbi eh, obnovljivih virov. In če zahtevamo trg zmogljivosti, kakšen je geografski obseg v najboljšem primeru in v kolikšni meri moramo upoštevati fleksibilnost na energetskih trgih. Naj se najprej lotim prvega vprašanja. In tukaj vam lahko predstavimo ceno, ki jo pravila komisija in Evropska mreža o sistemskih operaterjih. Do leta 2020 predvidevamo, da bomo dobili investicije, da bomo potrebovali investicije do 800 milijard evrov na eh, električnem sektorju. 500 milijard evrov pričakujemo, da bomo potrebovali za proizvodnjo elektrike. Tukaj bodo obnovljivi viri energije odigrali pomembno vlogo. Ti bodo predstavljali 90 odstotkov novih zmogljivosti. Energetska mešanica leta 2020 bo zgleda popolnoma drugače kot današnja, kar bo tudi vplivalo na prenos in distribucijo. Pričakujemo, da bomo potrebovali 300 milijard evrov investicij za prenos in distribucijo, 100 milijard za prenos in 80 odstotkov infrastrukture bo potrebnih za to, da lahko uvedemo energijo iz omljivih virov. To bo seveda vplivalo tudi na distribucijo. In tukaj bomo morali upoštevati tudi ugrajene eh, distribucijske generatorje. Tudi investicije v distribuciji, da bomo potrebovali za to, da bomo lahko omogočili udeležbo na trgu. To, to je pomembno veliko, kar bom omenil kasneje. Naj sedaj omenim tri vidike glede na varno oskrbo to je zelo pomembno, če si pogledate medsebojno povezanost med energetskim trgom in ureditvijo zmogljivosti. Prvo imamo varnost oskrbe, kar je najpomembnejše področje, kajti tukaj potrebujemo zmogljivost električnih sistemov, zato da lahko uporabniki elektrike in potrošniki dobijo neprekinjeno oskrbo z energijo, ki je tudi kvalitetna. Če si pogledate to bolj specifično, potem lahko vidite različne vidike. Če si pogledate en, eh, to področje v različnih časovnih obdobjih. Tukaj imamo dve področji. To je primernost virov. To je dolgotrajni koncept, ki govori o razpoložljivosti dovolj velike zmogljivosti v električnih sistemih, zato da e, je zmožna odgovoriti na najviše možno popraševanje. Potem imamo zanesljivost, operacijsko zanesljivost, ki je kratkoročni koncept, kar pomeni, da moramo natežiti sistem v vsakem trenutku, še posebej, če prije do sprememb v popraševanju ali pa do primanklaja proizvodne elektrike v elektrarnah. To je bolj povezano z kvaliteto zmogljivosti v sistemu ta dva vidika, kot boste videli, različno vplivata na trge. Prihodnost energetskih trgov. Dobro delujoč energetski, energetski trg mora imeti določene cenovne signale za spodbujanje varne oskrbe. cilj na energetskem trgu je odpraviti obstoječe ovire. Mislim, da smo to slišali v prejšnji razpravi. Umeli ste kar nekaj takšnih ovir. Imamo pravila, ki vplivajo in ovirajo cenovni proces. Imamo implicitne, eksplicitne meje pri cenah. Ti izkrivljajo tehnične inštrumente za podporo, imamo pa tudi oviran in omejen dostop do trga. Potem imamo tudi kompleksnost in inercijo pri obstoječih postopkih za povezovanje. Vse te ovire je treba odpraviti in zato moramo najhitreje začeti z izvajanjem ciljnega modela za elektriko. To je najpomembnejše, kar lahko storimo, če želimo res zagotoviti varno oskrbo. Sedaj pa gremo na najpomembnejšo točko in to je naša zmogljivost, ki jo potrebujemo na trgu. O tem smo veliko razpravljali v zadnjih 25 letih. Še vedno potekajo zelo kontroverzne razprave v državah šanca glede tega imamo direktiva o elektriki, ki je del tretjega eh, svežnja, predvideva postopke za javna naročila, za proizvodnjo in eh, za to, da se zagotovi varno oskrbo. Imamo mehanizme, ki lahko to zagotovijo v državah članicah, nažalost pa to poteka zelo nekoordinirano v tem trenutku. Na tej sliki vidite obstoječo situacijo glede na informacije, ki smo jih dobili od nacionalnih regulatornih organov. Rdeče obarvane so države, kjer imate mehanizme za plačevanje zmogljivosti, imate lahko posebne mehanizme za zmogljivost. Rumeno obarvane so države, ki uvajajo takšne mehanizme, zeleno pa so obarvane tiste države, kjer delujejo samo trgi z energijo. Sedaj pa vprašanje. Potrebujemo trge zmogljivosti. zgolj energetski trg bi moral zagotoviti primeren in prožen sistem, vendar pa je to odvisno od več pogojev. Prvi pogoj je, da trg neovirano deluje, kar pomeni, da lahko zadostimo povpraševanje z cenovnimi signali. Tudi cene morajo prosto varirati in seveda to prilagoditi, je treba prilagoditi popraševanju in ponudbi. Cene je treba prilagoditi na možna pomankanja in seveda na vrednost količine izgube. Torej, če bomo to dosegli, da bodo cene prosto nihale in če bo popraševanje odra se odražalo v cenah, potem bomo resnično dosegli takšen trg, ki bo imel to zmogljivost, ki se želimo. Investitorji morajo imeti dovolj zaupanja v režime, energetskih trgov in da politiki ne bodo posegali v cene, ko bodo cene narasle. In investitorji morajo tudi dobiti povrnjene naložbe, ko bodo cene narasle in dosegle najvišjo možno raven. In v takšnih pogojih je ne mogoče predvidevati, da bi trgi, ki bodo tam zgolj na energiji, dosegli pač naš cilj. Zato bomo do takrat, da bomo dosegli vse te cilje, potrebovali dopolnevanje energetskega trga z različnimi ureditvami. In te bom opisal, zato da še posebej spodbujamo primernost in fleksibilnost. Dobro delujoč energetski trg predstavlja najboljši pogoj za takšne ureditve. Zato je zelo pomembno, da še naprej napredujemo na tem področju in da cilj varne oskrbe ne ovira izgradnje notranjega notnega trga. In ta ureditev ne sme izkrivljati energetskega trga in mora biti sprožen samo takrat, ko energetski trg ne doseže rezultatov in mora biti čim bolj neutralen. Thank you. Ko govorimo o geografskem obsegu, pri ureditvi trgov zmogljivosti je to seveda odvisno od različnih pravnih redov in od različnih standardov za primernost in varnost. To ne bi smelo biti tako zelo težko pri notranjem električnem trgu. Z nacionalnimi mehanizmi bi lahko dosegli večjo učinkovitost in zmanjšali izkrivljanje trga, če bi lahko uporabljali tudi vire v sosednjih območjih. Uporaba virov v sosednjih regijah ne pomeni shranjevanja zmogljivosti, ki jo lahko bolje uporabljamo za trgovinske izmenjave. Verjetno pa lahko o tem povemo še kaj več kasneje. Uvajanje nacionalnih mehanizmov bi moralo biti sprejeto skupaj z stalnim ocenjevanjem, kjer bi upoštevali tudi čezmejni učinek in seveda upoštevati, da bi ti mehanizmi veljali vedno. Torej, ko bomo izboljšali delovanje trga, bomo morali revidirati ureditev in agencija sedaj ravno opravlja evalvacijo mehanizmov, ki delujejo na energetskem trgu. V prihodnosti bodo države članice lahko spremenile pristop k temu vprašanju. In tukaj je zelo pomembno upravljanje. Torej, popolna kompatibilnost z zagotavljanjem zmogljivosti je treba uskladiti z notranjim energetskim trgom. Sedaj pa prožnost na energetskem trgu. treba je podpirati in tudi spodbujati prožnost z cenami in kratkoročki trgi bi morali poskrbeti za te signale. Zato potrebujemo uravnoteženje teh sistemov in trgov. In ta okvir za uravnoteženje mora poskrbeti za opozarjanje, ko gre za primankljaje, zato da lahko spodbujamo nove investicije, da bi lahko izmenjali različne proizvode, da bi lahko sodelovali pri uravnovešenju popraševanja. Mislimo, da bi lahko uskladili nove tehnologije in odziv na popraševanje in to tudi na pomožnih trgih. Za konec. Zdaj, da predstavim glavna sporočila. Dokler energetski trgi ne delujejo neovirano, ne moremo zagotoviti, da bodo sami lahko proizvedli dovolj veliko raven primernosti in fleksibilnosti zato se moramo še bolj potruditi za odpravo ovir pri gradni notranjega trga. Varna oskrba z energijo bo boljša, če bomo imeli dovolj dobro delujoč trg in da bomo zagotovili izvajanje notranjega trga. Zato moramo zagotoviti tudi kompatibilnost na notranjem trgu in zagotoviti investicije in dovolj dobro ozračje, da bomo pritegnili investicije za razvoj novih tehnologij, obnovljivih virov na trgih pomožnih storitev. To so najpomembnejša sporočila v našem mnenju. Gre za še delo, ki poteka in z veseljem vam bomo predstavili tudi prihodne rezultate našega dela. Najlepša hvala, da ste mi dali to priložnost. Hvala lepa. Zahvaljujemo se gospodu Potočniku, ki smo ga a, prosili, da pripravi a, neko študijo o trgu zmogljivosti. Besedo a, ima zdaj kolega Buzak. Izvolite. Kot poročevalec na to temo. Hvala lepa. Zelo pomembno je upoštevati na naših eh, notranjih energetskih trgih tudi zmogljivosti in kako lahko zmogljivosti eh, vplivajo na eh, naš notranji energetski trg če smo zaprti in eh, razdrobljeni na eh, več eh, regionalnih oziroma nacionalnih trgov, potem krepitev zmogljivosti lahko celo povzroči še več ločevanja, ker se ne odpiramo na vzven v državah članicah. V primeru medpovezljivosti in ko uh, ustvarjamo notranji energetski trg za celotno Evropsko unijo, potem uh, krepitev zmogljivosti bi morala samo biti v pomoč in bi moralo biti nekaj uh, pod, podpornega za varnost oskrbe vse povsod po Evropski uniji. Torej, še enkrat moramo povdariti, da kar je najpomembnejše za nas, so naložbe v infrastrukture, potrebujemo 140 milijard evrov v bližnji prihodnosti in to zato, da bomo krepili zmogljivosti, kajti eh, skupaj do leta 2020 bomo morali nameniti eh, eno biljono evrov, če želimo biti varni in če bomo preusmirili naše gospodarstvo v manj emisij mm, in eh, tudi zato, da bomo imeli možnost, da bomo zmanjšali cene, znižali te cene. Cene ne bodo nikoli dovolj nizke v prihodnje, ampak moramo poskusiti jih vsaj do določene mere skrčiti in to je odvisno od krpitve zmogljivosti in od tega, kako se lotevamo tega vprašanja. Zato mislim, da pravo izhodišče v razpravah o, o krepitvi eh, zmogljivosti so, eh, je medsebojna povezljivost med državami članicami in ustvarjanje enotnega energetskega trga v Evropski uniji. Hvala. Grazie, la parola, cor... la lepa. Correra de Campos, izvolite. Um, Hvala, uh, predsednica. Zahvaljujem se uh, gospodu Potočniku za odlično predstavitev. Poznava se, uh, odkar sva skupaj sodelovala v na področju energetskih omrežij. Naj čestitam potočniku za metodologijo, ki se je poslužil v predstavitvi. Najprej ste si ogledali povpraševanje raje kot dobava. V preteklosti smo skušali usklajevati proizvajalce, torej tiste, ki so skrbeli za oskrbo. Zdaj pa smo se nekoliko preusmerili in smo se osredotočili bolj na potrebe, na prihodnje, prihodnjo porabo in uh, torej se ne ukvarjamo s tem, kako uh, kam preusmeriti presežno proizvodno. Eh, zadovoljen sem tudi, da a, eh, posebno pozornost posvečate zanesljivosti in varnosti oskrbe in sem zadovoljen, da sprejemate to, eh, za kar se borimo in kar smo tudi eh, dosegli skozo, skozi naše zakonodajne predloge. Brez eh, učinkovite operativnega usklajevanja prav gotovo nam bo, bom, nam bo usojen, neus, bomo usojeni na neuspeh. In še eno razmišljanje v povezavi s cenami in eh, v povezavi z mehanizmi na nacionalni ravni za eh, urejanje cen in določanje cen. Eh, politiki iz držav članic imajo vedno težavne odnose za regulatori, ker seveda v posebnih trenutkih dolujo države članice, vlade, si ne želijo, da bi cene naraščale in torej usiljujejo neke zgornje pragove, kapice. In to povzroča izkrivljanje trga in konkurence. Ne dvomno moramo razumeti, da države imajo svoje politične pravila, svoje politične logike v kritičnih trenutkih je težko eh, omogočiti eh, neka porast, podražitev cene elektrike. Kar potrebujemo je jasen trialog eh, in moramo imeti veliko boljše odnose z regulatorji na državni ravni. In To pogledno vam stojim ob strani, odpiranje trgov je ključnega pomena. Ne na zadnje imam nekaj dvomov glede eh, določenih vidikov. To je trg, kjer eh, določene napake so nekako neizogib, neizogibne. Regulatori torej morajo maksimalno delovati za to, da se izognijo negativnim eh, posledicam za eh, potrošnike, za končne porabnike. Vse, vsi regulatori morajo gledati nas ne kot na regulatorje cen oziroma trgov, ampak predvsem kot predstavnike skupnosti. Zato, da za vsem s celotni kolektivnosti zagotovimo boljše energetske cene. In potem še konkurenčnost. Eh, seveda to eh, lahko ustvari dobro okolje za eh, inovacije ampak eh, včasih eh, je lahko temu tako, včasih pa tudi ne. Torej, konkurenca ni nujno vedno nekaj pozitivnega. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Prodi, izvolite. Grazie, presidente. Hvala, predsednica. Zahvaljujem se eh, tudi gospodu Potočniku za to predstavitev. Tudi moram reči, da sem prepričan, da uh, je treba morda logiko nekako postaviti na glavo. Kaj ti? Moramo najprej razumeti nekaj. Če želimo preiti se fosilnih goriv na obnovljive vire, potem moramo razumeti, da bo uh, potrebno uh, uh, tudi upoštevati pomemben prispevek vetrne energije in pa tudi fotovoltaičnih celic. Uh, Uh, torej, to dvoje bo moralo imeti prednost pri uh, prenosu. Uh, In uh, zaradi tega moramo nujno uh, tudi ugotoviti, katere, katera, uh, eh, katerem, kateri je lahko najbolj optimalen obseg električne mreže. To je lahko nujno uh, samo evropska mreža za pomembno hrbtenico in za nizkimi učinki za uh, okolje in sicer za uh, tudi elektriko. Uh, Eh, na eh, visoko napetost. Torej to pomeni, da moramo se osredotočiti na evropsko razsežnost. Tu moramo vzeti kot izhodišče, če želimo optimalno izkoristiti obnovljivih eh, virov. Namreč z evropsko mrežo lahko pride tudi do statističnih kompenzacij veternih polj in lahko uporabljamo tudi Eh, torej hidroelektrično eh, energijo, veliko boljšo primerjavi s tem, kar smo storili doslej. Eh, torej hidroelektrarne lahko uporabimo kot podporo za veterno energijo in torej za neko uh, možnost ja, vzpostaviti sistem, ki uh, bo lahko predvidljiv. Se pravi, da uh, pred nami je nujna izbira, to je uh, izbira uh, vlaganja v električno mrežo, ki bo privedla do tega rezultata, ki je lahko nujno samo evropski. Drugače si eh, tukaj pripovedujemo neke vrste pravljice. In če eh, upoštevamo To izhodišče potem sledijo nujne posledice. Hidroelektrarne nam lahko zagotovijo možnost hitrega ukrepanja, kar omogoča potem drugim virom, da vstopajo v ta sistem, naprimer kombinirani cikl električne proizvodne. Ampak potem potrebujemo jasne signale cen, tudi kar zadeva CO2. Eh, in torej vse to mora biti vključeno v ta splošna razmišljanja pri upravljanju z nekim električnim omrežjem, ki je lahko samo evropske narave. Še nekaj bi rad povedal. Glede um, pač tega, da smo lahko nekoliko pomirjeni, uh, ko govorimo o tej evoluciji eh, sistema prenosa in distribucije električne energije. Kaj ti eh, moramo vedeti, da so države članice apsolutno uh, eh, neprimirne, uh, torej niso, ne bodo lahko kos tem izzivom na ravni posamezne države članice, ko gre za oskrbo električne energije in spoštovanje okolja. Hvala lepa. Hvala. Gospod Čičistar, izvolite. Hvala lepa, predsednica. Naj Alberto uh, uh, čestitam, naj ga pozdravim tu med nami. Kolegi mi bodo oprostili, ampak jaz sem bil uh, poročevalec za to temo, zato me zelo zanimajo vaše trenutne dejavnosti in tudi vaš uspeh del tega uh, dela je bil pač ta, da bi vam zagotovili možnost, da pridite sem v parlament in nam jasno uh, sporočite določene, uh, določene uh, pač, uh, jasno prikažite določene vidike. Ko uh, govorite o trgih, ki ne delujejo celovita, dovolj prožna in primerna, potem eh, bi vas eh, vprašal, in to je prvo vprašanje, v kolikšni meri lahko agencija eh, nekako nadoknadi določene zakonodajne pomankljivosti pri spodbujanju in zagotavljanju polne konkurence na trgih. Želeli smo si, da bi vi z večjo prožnostjo Ehm, na ravni regulatorjev lahko to dosegli? Ali lahko kaj poveste v zvezi s tem, če niste sposobni rešiti vseh problemov in seveda ne pričakujem, da uh, tega storite, ampak eh, upanje je še vedno živo. Potem, eh, kaj bi lahko postorili v zvezi s tem? Vi ste izpostavili različne pomankljivosti in probleme. Živimo v zelo izzivalnih časih. Komisija uh, sinoči je izpostavila, da Vemo, katere so gospodarske razmere, eh, ne vemo pa, kaj se bo dogodilo čez 12 mesecev ali čez 10 let, še toliko manj. In torej eh, vi in razni eh, TSOE ste zadolženi za to, da pač razmišljamo o tem, kaj naj storimo, zato da bomo ko situaciji, pač v razmerah, ko sploh ne vemo, kam se usmerjenjo. In še zadnja stvar, gospa predsednica. Eh, govorili smo o tem izzivu, o teh spremenjenem gospodarskem okolju. Moramo tudi najti ustrezne kapitale, da jih bomo lahko uložili v proizvodne namene, v prenosne zmogljivosti, distribucijske zmogljivosti, ki jih potrebujemo. Komisar je ugotavljal, da eh, ljudje imajo zadržke, da si ne želijo vlagati. Eh, mislim, da je to res velika škoda kaj lahko postorimo, kaj lahko priporočimo eh, na kapitalskih trgih, zato da jih spodbudimo eh, k vlaganjem, eh, zato da zagotovimo, da dolgoročne naložbe bodo imele zanimive dobičke. Kaj nam lahko svetujete to pogledno? Hvala. Grazie. Hvala lepa. Gospod Balčiti, izvolite. Hvala lepa. Ačiū gerimas direktoriu už tikrai gana įsami informaciją, kur yra pateikta ir, ir šitą. Hvala lepa. Gospa predsedajoča. Najprej hvala za to zelo zanimivo informacijo. Gre za zelo pomembno vprašanje. Rad bi se zahvalil tudi kolego Čičesterju. Včeraj smo imeli namreč zelo zanimivo razpravo s komisarjem Oettingerjem o prihodnosti energetske politike v Uniji. In eh, zauzeli smo se za to, da si tudi za prihodnost zastavimo ustrezne cilje. No in eden teh ciljev je tudi povezan s cenami energije. Zelo jasno je bilo povedano, da so cene energije v Evropski uniji na najvišji ravni trenutno, da naj bi v prihodnje sicer upadle, in pomembno je, da se v prihodnje Evropska unija ukvarja tudi s proizvodnjo, ne samo s storitvenim sektorjem in to torej pomeni, da vidim določene pomankljivosti v tem, kar je bilo povedano v smislu uh, teh aranžmajev, arrangements med državami, članicami. To bi lahko privedlo do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 fluktuacijam cen, kajti v različnih regijah se cene na različne načine razvijajo. In zato se pojavlja zelo pomembno vprašanje, namreč ali te okvirne smernice do leta 2014 in pa omrežne kodekse lahko sprememo do takrat. Prav tako se postavlja še eno vprašanje v povezavi s koordinacijo regionalnih pobud in v zvezi z razvojem vseh potrebnih infrastruktur. Tudi to so zelo pomembna vprašanja. Prav tako je pomembno vprašanje delovanje organov pristojnih za določanje cen v, oziroma za regulacijo cen v državah članicah, kajti v tem trenutku igrajo ti organi tako pozitivno kot negativno vlogo. Uh, uh, Hvala lepa, predsednica. Zahvaljujem se tudi gospodu podsočniku za predstavitev. Moram pa reči, da se mi je zdela predstavitev dokaj teoretična in akademska in se sprašujem, katere so praktične implikacije vsega tega, ko Nemčija skuša nadomestiti jedrske zmogljivosti z pač, termoelektrarnami oziroma kjer prihaja do tega pomankanja zmogljivosti a, zaradi a, m, pač tudi posledice novih sprejetih zakonodajnih aktov, ki uh, uh, nam uh, narekujejo zaprtje tudi v Združenem kraljestvu cele vrste termoelektrarn. Um, upam, da bomo imeli na voljo izvod vaše predstavitve, ampak prosim najprej odgovorite na eno vprašanje. Ali bomo protivovali? 300 milijard evrov uh, naložb za prenos in distribucije in od tega 80 odstotkov odpade tudi prav na obnovljive vire. To je ogromna količina denarja. Razpravljali smo tudi o uh, plačilih za zmogljivosti, za to, da bi lahko bili kos tudi obnovljivim virom. Mislim, da je zelo pomembno, da priznavamo, da ta plačila za zmogljivosti so, so neke vrste merilo neučinkovitosti uh, uh, uporabe fosilnih goriv kot eh, pomožno, uh, pomožno, pomožni vir proizvodnje za obnovljive vire. In uh, um, naj tudi omenim, uh, vedno večjo konkurenčnost fotovoltaike. Eh, o tem smo veliko govorili, ampak ko govorimo o stroških za eh, elektriko iz obnovljivih virih, eh, se osredotočijo samo na nekatere vidike. Morali bi dodati tudi veliko večje stroške za prilagajanje distribucijskih omrežij, kajti drugače ne bomo mogli konkretno uporabljati elektrike, ki bo proizvedena elektrarna iz obnovljivih virov. In eh, naj povem, da uh, name ste naredili velik utrud, vtis, eh, ko ste govorili o sistemu, ki ima celo vrsto spremenljivk. Kot matematik moram priznati, da je to kaotičen sistem, zelo zapleten in kot bivši matematik vam lahko povem, da glavna značilnost kaotičnih sistemov je, da po navadi s eh, majhnimi spremembami v takih sistemih lahko prije do ogromnih sprememi, zato so ti sistemi zelo težko predvidljivi, sploh ne vemo, kateri bo rezultat rezultat njihovega obnašanja. In torej se sprašujem, ali uh, vi ustvarjate ravno tak sistem in eh, pravzaprav ne, ne, ne, ne, niste sposobni napovedati, katera bodo lahko, katera bodo lahko pričakovanja in kaj lahko napovemo, kaj bo nastalo iz tega sistema. Hvala. Hvala lepa. Naj oposorim kolego Helmerja, da vsem članom odbora ITRE smo včeraj posredovali poročilo po elektronski pošti. Torej, eh, kopijo izvodo tega poročila boste našli eh, v svoji elektronski pošti, ki, eh, ker smo to posredovali včeraj po tej poti, po tem kanalu. Gospa Bobinska, izvolite. Dziękuję bardzo. Hvala lepa. Dve pripombi. Prej ste dejali, da je ključnega pomena, če želimo obnoljive vire energije, da se tudi zagotavlja medsebojna povezanost celotne infrastrukture. In moram povedati, da se mi zdi, da bodo kolegi v parlamentu to težko razumeli, kajti v času priprave poročila v odboru regij na temo sredstev iz odbora za, za regionalni razvoj, za razvoj infrastrukture, takrat je šlo za plinovodno infrastrukturo, ki je zelo pomembna za tako imenovano kogeneracijo. Eh, tako da je zelo pomembno v tem trenutku pogajanj, da se upošteva tudi ta vir financiranja glede regionalnega razvoja. No, imam pa kratko vprašanje. Kot rečeno, potekajo razprave o o vzpostavitvi trga zmogljivosti v različnih eh, državah EU. Komisija je bila do sedaj proti. V dokumentu Making the Internal Energy Market Work je na primer bilo zapisano, da ti zmogljivostni mehanizmi uničujejo cenovne signale v Evropski uniji. In sedaj me zanima to, če bodo sredstva, ki jih predlaga komisija, zdaj že vemo, da bodo ta nižja eh, ne za dosta za zagotavljanje ustreznih kapacitet, pa me zanima, kaj potem predlagate, da se stori na tej podlagi. Hvala lepa. Van Nisteroj. Zahvaljujem se vam za vse te informacije. Imam majhno vprašanje imamo energetsko mešanico v državah članicah, ki naj bi jo tako ohranili v skladu z posameznimi politikami, ampak kako lahko preprečimo to, da zaradi te ne, teh neenako, neenakih prispevkov k omrežju e, pride do žrtev nekje na drugi strani. E, na nizozemskem je posledica onesnaženja. Nekatere elektrarne se zapirajo in eh, potem s tem se pravzaprav povzroča tudi neke druge oblike onesnaženja. Ali ne bi lahko razmislili tudi o teh neželenih eh, učinkih? Enostavno je, na primer, tudi prekiniti uh, plinske dobave, ampak in prejiti na premog, ampak uh, potrebovali bi neutralni pristop. Ali je to neutralni pristop ali, nek, ali nekaj tiči za vsem tem, kajti tukaj bi morali imeti zmagovito situacijo za vse, za, na, tiste, ki, za investitorje in za okolje. Hvala lepa, s tem smo zaključili ta krok prispevkov. Besedo predajam zdaj za odgovore gospodu Potočniku. Izvolite. Thank you, Hvala predsednica, hvala lepa za vse te eh, zelo zanimive eh, spodbude in prispevke. Poskusil bom odgovoriti na vse, ampak se oproščam, če bom kaj izpustil. Stvari sem si zapisal, naj pojasnim, da tako kot si lahko vsi predstavljate, obstajajo zelo različni pogledi med državami članicami, med regulatorji, kar zadeva podrobnosti številnih aspektov, ki so povezani z trgi zmogljivosti včasih bom podal osebno mnenje, če je to sploh lahko vredno, včasih eh, pa se bom držal tega, kar misli, eh, mislijo regulatori v Evropi. Gospod Buzek najprej. Mislim, da je, upam, da je bilo moje sporočilo jasno. Eh, torej integracija notranjih eh, energetskih trgov, predvsem notranjega električnega trga, mora stati prednostna naloga iz dveh razlogov, vsaj iz dveh razlogov, vsaj v tem kontekstu. Prvič, ker je to najbolj učinkovit način za to, da se eh, spopademo s popraševanjem in drugič, tudi zato, ker to je najboljša podlaga za dodatne aranžmaje ali dogovore, če bodo potrebni. Torej, mislim, da v zvezi s tem smo uh, na uh, isti uh, liniji in veliko uh, truda smo vložili ne samo v to, da bi dokončali nov uh, sklop uh, pravil z uh, tudi ustreznimi kodeksi. Uh, uh, za uh, vse uh, eh, encoje v Evropi, ampak uh, to bi morali začeti veljati z letom 2014. In, uh, verjetno bi morali potem od tega imeti koristni. Sicer mislim, da povpraševanje je tudi pomembno, ko govorimo o uh, eh, zmogljivostih, potem uh, eh, stresna odzivnost na povpraševanje je morda najbolj cenen način, kako se odzivati na te potrebe. Večja uh, prodornost obnovljivih virov in uh, tudi uh, variabilnih uh, obnovljivih virov, naprimer sončna energija. Včasih uh, dejansko se sprašujemo, uh, kako je to lahko uh, dejansko uh, intermitentno oziroma pa ne. Vsekakor uh, mislim, da uh, plat povpraševanja pri vsem tem je bistvenega pomena. Ko govorimo o stroških, uh, je očitno, da m, potrošnikom moramo zagotoviti boljše cene. Moramo skušati kolektivno zmanjšati. Uh, uh, ceno eh, in stroške za varnost oskrbe. Torej ne gre samo za ceno na električnem trgu, ampak kar je pomembno, so tudi vsi ostali stroški, ki so vključeni. In torej, če primerjamo delovanje energetskega trga brez meja z dobro delujočim eh, energetskim trgom brez ovir, kjer bi lahko imeli tudi cenovne kapice, ampak kjer lahko imamo tudi potem dodatne aranžmaje, potem moramo poštevati celotne stroške za vse vidike. Gospod Prodi, upam, da vas bom lahko pomiril in eh, vam lahko potrdim, da obstaja evropska razsežnost, predvsem kar zadeva tudi širitev mreže. In sicer od tretjega svežnja torej že nekaj let to obstaja. Obstajajo načrti za širitev mreže na evropski ravni, bodi si za plin kot za elektriko. Desetletni razvojni načrt za elektriko, za prenosne sisteme je referenčni okvir za načrtovanje širitve mreže v vseh državah članicah. Torej, mi, rekel bi, da je to pomembna inovacija pri načrtovanju mrež in eh, svežen za infrastrukture, ki bo kmalo sprijet, bo tudi izpostavil tako imenovane projekte skupnega interesa, ki, uh, ki imajo pomembne vplive za več kot eno samo državo. In torej imamo uh, poudarek na teh vidikih uh, povezavi z evropsko razsežnostjo pri razvoju um, in načrtovanju mreže. In torej upam, da, tem, sem, da sem, sem, sem vas s tem pomiril. Gospod Čičester ne vem, če uporabljamo kode, eh, to, da mislim, da določeni, eh, določena sporočila morajo biti eh, jasno posredovana javnosti. Potrebno je odpravljati ovire v dobro delujočem energetskem trgu in to je številnih razlogov, ne samo zaradi primernosti in zanesljivosti. Kot agencija nimamo pristojnosti za to, da bi neposredno posegli eh, v to, eh, kako deluje trg. Mi smo eh, akteri v okviru oblikovanja pravil, mi spremljamo trg, in uh, verjetno naš najboljši prispevek, najbolj vreden prispevek v tem trenutku je uh, ravno oblikovanje mnen, ki jih pripravimo na prošnjo uh, pač določene strani, ampak spremljamo aktivnosti in novembra smo predstavili prvo to vrstno poročilo o spremljanju trgov in smo opredelili določene uh, barijere, ovire, trende in Eh, v letošnjem eh, poročilu se bomo bolj konkretno sreotočili na ovire za povezovanje energetskih trgov. Torej, v tem trenutku je to naš prispevek in Upamo, da druge institucije, ki imajo pristojnosti nacionalni, na nacionalni in evropski ravni, bodo uh, upoštevale naše ugotovitve in bodo potem postopale v skladu s tem. Vsekakor pa, tako kot sem že povedal, veliko uh, truda vlagamo, odkar smo bili ustanovljeni pred dvema letoma, pri uh, spodbujanju izvajanja pravil, uh, ko so ta pravila že sprejeta in tudi preden so ta pravila sprejeta, kajti drugače ne bomo kosa. Uh, Um, terminu leta 2014. Kar pa zadeva privlačnost uh, energetskega sektorja za kapital, uh, seveda nisem investicijski bankir in zato ne moram uh, direktno odgovoriti na to vprašanje, ampak po naši strani želimo zagotoviti stabilno regulativo in zakonodajo na tak način lahko uh, pomagamo pri, k zmanjševanju tveganj in uh, lahko povečamo privlačnost uh, uh, teh produktov. Torej, z vidika regulatorja lahko rečem, da je izziv pač ravno ta in zaradi tega Ehm, želimo dopolniti in si prizadevamo, izvajamo pritiske za to, da pride do dopolnitve notranjega trga, mislim, da to bi lahko bilo najboljše jamstvo za neko stabilno eh, politiko eh, na področju ehm, regulatorjev in kar zadeva regulativne vidike energetskega trga. Obstajajo različne podporne scheme na različnih trgih, obstajajo različna pravila na različnih trgih in kar zadeva eh, povezovanje električnega eh, trga. Eh, tudi mi smo prepričani v to, da moramo zagotoviti tudi neko približevanje cen. To ni samo sebi namen. In eh, seveda, če je, eh, če za zagotovitev popolne eh, konvergence cene so potem previsoki stroški in prevelika vlaganja v mrežo. Od leta 2010 do leta 2011, ko, smo, ko, je bil, ko je bil uveden kapleng na trgih, je, so potem so potem eh, na nizozemskem se tudi eh, spreminjale in prišlo je do eh, porasta in kljub temu, da ni bilo do nikak, prišlo do nikakršne investicije v infrastrukture. In torej, uh, prišlo torej povezovanja na mesto razvezovanja, ampak to je vseeno privedlo do določenih eh, porastov, do podražitev, kljub temu, da ni prišlo do eh, naložb v nove infrastrukture, samo do določenih izboljšanj. Eh, popolnoma soglašam s tem, da ko govorimo o stroških za obnovljive vire, je treba poštevati čisto vse stroške, podatki, ki so bili predstavljeni. Torej, uh, 300 milijard za mreže eh, oziroma za prenosne, eh, prenosne mreže. Delež tega je povezan z stroški za vključevanje eh, obnovljivih virov v obstoječe mreže. To, so, to je morda največji izziv, ko govorimo o eh, prenosnih in distribucijskih mrežah. Prihodnost električnega sistema eh, ne bo popolnoma enaka temu, ko smo bili vajeni v preteklosti. Right. And, and, and I would say final... No in še na zadnje in upam, da nisem izpustil kakšnega pomembnega vidika. Številke, o katerih sem govoril, veljajo za električna omrežja, seveda so tu tudi potrebne investicije v plinovode, eh, problematika in izzivi tam so drugačni. To je sicer do neke mere vezano na obnovljive vire tudi, kajti ja, plin je tisti energetski vir, ki bo najverjetneje tudi najbolj eh, ki bo utrpel največ posledic zaradi penetracije obnovljivih virov. Eh, že zdaj plinske elektrarne bistveno manj obratujejo, kot je bilo pričakovano, pa tudi plin bo v prihodnosti verjetno tisto gorivo, ki se bo uporabljalo za to, da se obnovljive eh, vire dopolnjuje. Tako da ja, eh, plinski trgi so tudi predmet obravnave zaradi Eh, uvajanje obnovljivih virov in pomembno je, da se tudi plinski trg lahko ustrezno odziva hm, glede na zahtevano fleksibilnost, tako kot eh, sektor elektrike. Zdaj, sredstva predvidena za energetiko v inštrumentu Connecting Europe, mislim, da nihče ne pričakuje, da bomo s tem pokrili vse potrebe, to po mojem mnenju niti ni bil namen. Namen tega denarja pa je, da zagotovi nekakšno spodbudo, nekakšen zagon za investicije, naprimer za izvedbo študij ali pa v primerih, ko ni neke komercialne eh, rentabilnosti, da se pokrije tiste investicije, ki nimajo neke komercialne vrednosti, kot eh, jo trgi razumejo danes. Predstavil sem oceno Enise o tem, da bo v prihodnih osmih letih potrebnih 100 milijard evrov investicij, tako da karkoli bo prišlo iz inštrumenta Connecting Europe, bo samo majhen delež tega. Treba bo mobilizirati zasebni kapital, potrebno bo plačati preko tarif, ki se obračunavajo uh, za te investicije, treba bo pa pač eh, najti tudi druge načine v okviru desetletnega načrta za razvoj mreže. Prav tako bo potrebno upoštevati analize mm, stroškov in eh, koristi pri tem vprašanju. Upam, da sem zajel vse, se pravčujem, če sem kaj izpustil. Mnenje, kot rečeno, je na voljo, zaenkrat ga še ne bomo objavili na spletni strani, ker vam želimo dati še možnost za razmislek o tem in z veseljem bom prejel tudi morebitna bilateralna vprašanja z vaše strani. Hvala lepa. Torej, jaz ser prisujem. Hvala lepa, zahvaljujemo se gospodu Potočniku za poročilo in za odgovore. In še enkrat vas opozarjam na to, da smo eh, besedilo tega, te predstavitve že posredovali po elektronski pošti vsem članom tega odbora. Zdaj pa ima besedo gospa Fiona Hall. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Osebna vozila so odgovorna za približno 12 odstotkov emisij v EU. In pri tej uredbi gre za to, kako doseči cilje, ki smo si jih že zastavili za leto 2020. Časovnica je zelo občutljiva stvar. Ne le zato, ker moramo nujno zmanjšati emisije CO2, ampak tudi z ekonomskega vidika je to nujno, saj bo to bistveno bolje za industrijo, da ima torej neko jasno začrtano pot, kot da uh, v enem samem trenutku zagotovi visoka zniženja. Seveda je trenutno avtomobilska industrija v krizi in zato moramo najti načine za zmanjševanje emisij CO2, ki so fleksibilni in ki pomagajo tudi avtomobilski industriji. Predlagam torej dve vodilni načeli. Najprej se moramo pripričati, da bodo emisije CO2 iz avtomobilov Eh, se zmanjševale na pravočasen in robust način, pa tako moramo avtomobilski industriji zagotoviti gotovost vnaprej. Dobili smo 123 predlogov sprememb, ki se tičejo predvsem pet, petih ali šestih zadev. Najprej imamo cilj 2020, 2020 imamo celo vrsto predlogov, šest, od 60 do 500 gramov in mislim, da moramo najti rešitev. Jasno je, da bomo znižali emisije CO2 do leta 2020 in prepričana sem, da komisija ima načrte za to. Tudi ZDA si je zastavila cilje do leta 2020 vendar pa si želimo fleksibilnih ciljev. Sure. Na ta način bi lahko omogočili umestni pregled, upoštevajoč eh, tudi ekonomski razvoj. Nekateri pravijo, da moramo počakati na eh, nov eh, cikl preskusov, ampak se ne strinjam. Automobilska eh, industrija je del eh, procesa v okviru Uniceja in že ve, kakšen bo nov postopek. Če bomo čakali še naprej, bomo uvajali preveč negotovosti, še posebej, ker bo treba čakati na konec leta 2014, konec mandata, nova komisija, tu lahko pride do zamud, kot vemo. In če čakamo na ta nov cikl, še prednjem sploh začnemo govoriti o letu 2025, potem ne dajemo nikakršnega eh, jasnega signala in bo prihajalo do zamud. Kar zadeva ta testni cikl, eh, dve vrsti amandmajev imamo. Nekateri pravijo, da treba pač počakati do leta 2021 spet drugi pa pravijo, da bi morali začeti že prej, v letu 2016. Po mojem mnenju bi bilo pametno, da se držimo stališča komisije. To komisija pravi, da bo vse skupaj pripravljeno do leta 2014 in potem potrebuje nekaj let za implementacijo in uh, za prehod sedanje uredbe na novo uredbo. In če komisija pravi 2017, jim velja kar verjeti in se lahko kar držimo roka 2017. Če gremo naprej na tako imenovane superkredite. Tudi tu je ogromno amandmajev, nekateri širijo ta predlog, nekateri ga eh, črtajo, tudi eh, sama se zavedam za bolj fleksibilen mandat tu. Mislim, da je jasno, da če želimo zagotoviti velike spremembe, ki jih želimo, če želimo eh, obsežne znižanja emisij CO2, potrebujemo eh, ta korak. Le toliko lahko naredimo z izboljšanjem učinkovitosti eh, premogovnih elektrarn glede emisicijo 2 in tako ravno eh, enako velja za motorje z notranjim zgorevanjem. Tako da potrebujemo neke spodbude. Problem je v tem, da če bomo imeli neomejeno uporabo superkreditov, bo to v veliki meri v eh, ošibilo doseganje cilja 25 eh, gramov. Amandmaje v zvezi s superkrediti, ki prihajajo strani kolegov ELS iz Nemčije, eh, bi uspeli ta cilj 95 gramov do leta 2020 spremenili v cilj 109 gramov. To je nespremljivo, to je v neskladju s celotno logiko tega, da je naša odločitev ta, da ne spreminjamo cilja, ampak da spreminjamo način, kako dosegati ta cilj. Podobno je ideja o shranjevanju teh superkreditov nesmiselna. Gre to, da naj bi dajali super, te superkredite zdaj, ko jih industrija ne potrebuje, potem pa jih ta lahko shrani in jih uporabi še lepo leta 2020. To nam ne bo pomagalo pri tej zgodbi in pri razvoju alternativnih pogonskih sistemov. Kar zadeva fleksibilen mandat, kot se uporablja v ZDA, tu je zamisel ta, da se določi nek prak, sama sem rekla 2 grama, socialisti predlagajo 4 grame. In potem rečemo, če bodo proizvajalci dosegli več kot to s svojimi vozili z ultranizkimi emisijami, potem dobijo eh, lahko več nadomestil. Če pa se odločijo, da ne bodo sedaj eh, šli v te nove tehnologije, če ne želijo iti v nove tehnologije, potem morajo storiti več s svojimi obstoječimi motori na notranje zgorevanje. To ima svoje prednosti, to je spodbuda, ampak ne na račun tega, da se popolnoma spodkopava cilje, ki jih želimo doseči, kar je tudi rezultat uh, širitve uporabe superkreditev. Še eno področje zadeva izjemo za proizvajalce eh, majhnih količin vozil. Eh, nekateri predlagajo, da se poviša prak s 500 na 1000. To ni problem, to je namreč nekaj, kar ne spodkopava cilja zelo resno, ima zelo majhen uh, učinek in uh, to tudi pomaga industriji. Podobno velja tudi z izjemo za nišne trge. Zelo na kratko bi rada povedala še nekaj o ekoinovacijah in o parametru eh, koristnosti. Nekaj amandmajev je bilo okrog ekoinovacij, ampak koliko razumem, to ne sodi v področju uporabe uh, uredbe in eh, sodi v komitološki postopek, tako da bi me zanimalo, kaj meni komisija s tem v zvezi. Kar zadeva mm, parameter mm, teže ali mm, parameter odtisa, tu menim, da bi bilo pametno, da se lotimo odtisa politi 2020, kot je komisija že predlagala, da naj bi bila razumna rešitev. Tako da sem vsekakor pripravljen na razpravo. Imeli smo že eno zelo dobro srečanje s poročevalci v Senci in veselim se eh, že tudi vaših stališč danes in veselim se nadaljevanja sodelovanja s kolegi na tem projektu, da bomo na ta način lahko prišli do zadovoljivih rešitev. Hvala lepa. Hvala za tri minute, dobi besedo kolega Brezina. Hvala lepa, gospa predsednica. Kot prvo naj se zahvalim poročevalki za napor, ki ga je vložila v sodelovanje z nami, poročevalci v senci. Lahko se strinjam s poročevalko, kar zadeva celokupen cilj za leto 2020. Prav tako sem enakega stališča, kar zadeva nov testni oziroma preskusni cikl in časovnico tega cikla. Prav tako se strinjam, da bodo po letu 2020 nove tehnologije, ki jih bodo uporabljali proizvajalci avtomobilov in da bo motor z notrnim zgorevanjem že našel svojega naslednika, da bomo torej šli v naslednjo fazo in da takrat lahko začnemo s parametrom ogličnega odtisa. Kjer pa se zelo razhajamo, pa moram reči, da je to vprašanje superkreditev in uporabljanje teh za razvoj novih tehnologij. Gospa poročevalka in ostali to vidijo kot potencijalno vrzel eh, za to, da se lahko proizvajalci izognejo razvoju nizkoemisijskih pogonskih sklopov. Mislim, da tehnološko neutralna opcija, ki jo poročevalka predlaga, ni najbolj smiselna, kaj ti predvsem daje prednost električnim vozilom v neugodnejši položaj pa postavlja tiste proizvajalce, ki ne proizvajajo dovoljšne količine vozil da bi se mi manj kot 35 gramov CO2 na kilometr, ne glede na dejstvo, ali so zreli za uh, trg ali če predstavljajo tudi cenovno dostopno možnost za uh, potrošnike. Drugo vprašanje je splošni cilj dolgoročnih uh, ciljev za obdobje polite 2020. V vsakem primeru mislim, da ustvarjamo določeno nestabilnost na trgu in celo gospod poročevalka se strinja, da evropska avtomobilska industrija v tem trenutku ni dovolj usposobljena za ta radikalni pristop po obdobju 2020. Celo zdaj so številni proizvajalci konkurenčni le izven Evropske unije, tako da ne pozabimo na potencijal evropskih avtomobilskih proizvajalcev in tudi na eh, vprašanje delovnih mest. To so torej tista ključna vprašanja, pri katerih smo posredovali eh, amandmaje. Veselim se že nadaljnega sodelovanja. Hvala lepa, kolegica Van Bremt. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj se zahvalim najprej poročevalki za zelo dobro poročilo rada bi se ji tudi zahvalila za vsa prizadevanja, ki jih je uložila v to, da se tudi poročevalce v senci vključi v delo. Prepričana sem, da bomo še bolj podrobno eh, delali na tem predlogu v prihodnih tednih. No, kolegice in kolegi, gre za zakonodajo, kjer eh, morda imamo velike Eh, ideološke razlike, okolje proti industriji in tako naprej, ampak temu sploh ni nujno tako. Izhodišče, se pravi varovanje podnebja in eh, zagotavljanje tega, da bodo ljudje lahko plačevali manj za svojo mobilnost, to je vsekakor nekaj, kar je koristno za potrošnike in to bi brez težav lahko tudi razumeli kot prednost za industrijo. Tako da mislim, da nam bo uspelo najti kar nekaj zelo dobrih rešitev in pristopov. Zdaj, kar zadeva cilje do leta 2020, ti so dobri, te je treba ohraniti in mislim, da je to nekaj, kar moramo uporabiti tudi v tem zakonodajnem predlogu, da bo to tudi ustrezno preskušeno. No, še eno področje je, na katerem menim, da bomo morali intenzivno delovati. Namreč eh, jaboko spora so novi cilji za leto 2025, ali jih potrebujemo ali ne. Po mojem mnenju, ja, mislim, da je treba zastaviti te cilje, ampak ostati moramo dovolj fleksibilni v primeru, da pride do novih okoliščin na trgu, v primeru, da pride do pomembnih tehnoloških inovacij, potem je to tudi novi testni cikl in tako naprej. Vse torej se lahko spremeni zaradi teh dejavnikov in zato moramo vendarle zagotoviti določeno mero gotovosti industriji. Zato so pomembni ti cilji. Ker zadeva super kredite, pripričane sem, da bomo o tem eh, še na dolgo in široko govorili. Tu mislim, da se moramo natančno uh, ozreti v pravo smer, preučiti, kaj je tisti pravi namen vsega skupaj. Treba si je priznati, da superkrediti dan danes v bistvu niso učinkoviti in da se jih pogosto uporablja za to, da se zaobide zakonodaja. To, kar resnično potrebujemo, je dober delojoč sistem superkreditov, nikakor pa ni tisto, kar potrebujemo, sistem, ki nam bo omogočal, da se izkrivlja konkurenca in da se ustvarjajo vrzeli v zakonodaji. No, naj zaključim s sledečim. Pripravila sem predlog za bolj fleksibilen sistem, seveda o tem se lahko še pogovorimo, ampak mislim, da bi to bila prava usmeritev. Prav tako bi pozvala poročevalko, da si skupaj s komisijo pogledamo nekaj tehničnih vprašanj in da na tej podlagi potem lahko pripravimo eh, dober kompromis, ki bo temeljil tudi na eh, pravih tehničnih specifikacijah. Sama zamisel, ki stoji za superkrediti, mislim, da je ta, da se zagotovi podpora inovacijam, ne pa da se ustvarjajo vrzeli. gospod Tošanovski. Hvala lepa. Zaradi pomankanja časa ne bom zdaj ponavljal tistega, kar so kolegice in kolegi že omenjali. Tudi jaz bi vsekakor čestitev poročevalki za prizadevanja pri iskanju skupnega jezika, kljub eh, zelo širokemu spektru različnih mnen. Gre vsekakor za zelo kompleksna odločitev, še posebej, kar zadeva avtomobilsko industrijo. Tu se moramo zavedati, da določene stvari morda izgledajo čisto lepo na papirju, ampak če bomo resnično zdaj sili v hitro modernizacijo, moramo paziti, da se ne bo zgodili potem na koncu ravno nasprotno, da bo da stroški te modernizacije previsoki za avtomobilsko industrijo. Strinjam se, da so cilji za leto 2020 že zastavljeni na ravni, ki jo bodo naše avtomobilska podjetja stežka dosegla. Ne strinjam se, da bi morali dosegati, do, določiti cilje, vse tja do leta 2025. Do tja je še 12 let in strinjam se s kolegi, da bo zelo težko predvideti, kaj se bo dogajalo do takrat, sploh na področju raziskav. 12 let je res dolg čas in eh, določanje ambicioznih ciljev za 12 let naprej se mi zdi nerazumno. In eh, zato bi se strinjal s tistimi, ki menijo, da bi morda morali to odločitev preložiti na leto 2016, 2017 mogoče. Počakajmo, kje bo tehnologija takrat. Kar zadeva superkredite, te razumem kot eh, spodbudo za avtomobilsko industrijo pri razvoju novih konceptov, novih zamisli in eh, zato bi predlagal, da se držimo superkreditov v nespremenjeni obliki, kot jih imamo v tem trenutku. Torej in eh, ne ustvarjajmo samo še dodatne negotovosti, kajti avtomobilska industrija je že tako ali tako v zelo občutljivem položaju. Avtomobilska industrija prav tako predstavlja pomemben delež našega BDP-ja, eh, od nje so odvisna številna delovna mesta, tako da ne eh, ogrožamo tega s prekomernim administrativnim bremenom. Hvala, končali smo s poročevalci v senci, naslednji je kolega Kramer. Ja, hvala lepa, gospa predsednica, hvala tudi Fioni Hall za opravljeno delo. Uh, imam samo par uh, malih pripomb, kar zadeva amantmaje, ki so zdaj pred, mani, pred nami. Mislim, da je jasno, da s cilji za leto 2020 nima smisla eh, brkljati, tu se kar streljam kar zadeva zanesljivost in gotovost načrtovanja, je tudi, da e, pomembno, da se upošteva produktni cikl in vozila, ki bodo leta 2020 prišla na trg, so že zdaj v fazi razvoja in e, to moramo upoštevati. Prav tako je potrebno vedno upoštevati dejstvo, da imamo najbolj ambiciozno ureditev za emisije CO2 na svetu. Težko je seveda stvari eh, primerjati neposredno med seboj, to je jasno, ampak če pogledamo zakonodajo na japonskem, Južni Koreji, ZDA, potem vidimo, da imamo mi v tem trenutku najbolj ambiciozno zastavljene cilje in eh, vse, kar si mi morda želimo, ne bo pomagalo industriji, temveč bo to uh, pripomoglo tudi k temu, da bomo uh, industrijo privedli v težave. Tako da mislim, da je pomembno, da nizke emisije CO2 v povprečju ne pomenijo še e, tržne uspešnosti. Šampioni pri uh, emisijah CO2 v Evropski uniji so tisti proizvajalci, ki so uh, najmanj uspešni, tisti, ki pa proizvajajo luksuzna vozila tudi visokimi emisijami CO2, eh, so najbolj uspešni, ampak težko dosegajo cilje. Tako da kaj storiti po letu 2020? Mislim, da vse tisto, kar bomo zapisali v zakonodajo po letu 2020, eh, utemeljiti, ne pa da se o tem dogovarjamo kot na nekem turškem bazarju. Na koncu koncev so tu tudi nove tehnologije. Ne vemo, kakšen bo delež eh, novih pogonskih sistemov. Ne moramo kar tako iz, eh, iz nič določiti neko mejo, ne vem koliko gramov že, temveč moramo počakati na to, da vidimo, kaj bo prenesla tehnologija. Hvala lepa, kolega Langen. Hvala lepa. Leta 2008 sem bil poročevalec za to področje in takrat smo kljub eh, uporom sveta nemške in francoske eh, vlade uspeli dostaviti cilje. In ta ambiciozen cilj je bil spodbuda za avtomobilsko industrijo in ta je potem resnično uspela znižati emisije CO2. In eh, izredno nasprotujem temu, kar pravi gospa Hol v svojem poročilu, čež da je v CO2 cilj eh, razpolovitve. Kalifornija ima povprečno porabo 11,8 litrov v letu 2012, naš dolgoročni cilj je eh, manj kot pol tega. Tako da ne smemo tu operirati z nekimi napačnimi argumenti in s tem še oteževati življenje eh, evropske industriji. Ali je res, gospa Hol, da ste na srečanju s prečevalci v eh, senci povabili k sodelovanju ne evropsko avtomobilsko industrijo, ampak predstavnike Toyote. Če je temu tako, potem se sprašujem, ali imamo mi kot odbor za industrijo tu pravo poročevalko. Leta 2007-2008 smo se o tem že prepirali in zdaj eh, imamo ponovno pred seboj to, kar nikakor ni šlo skozi, ne v parlamentu, ne v trilogu, ne eh, v svetu. Tako da mislim, da moramo to poročilo revidirati. Gospa Van Bremt je bila takrat tudi eh, že na drugi strani eh, in ta preizkusni testni cikl, potrebujemo enoten eh, testni cikl, potrebujemo priznanje eh, tehnologije, potrebujemo stabilnost za industrijo, tudi upoštevajoč superkredite, potem ekoinovacije in eh, poskus eh, uporabe eh, ogličnega otisa na mesto eh, teže. To je, rezultat, to je poskus, da se res zelo uspešno, uspešni cilje, ki smo jih prej eh, Eh, že uspeli doseči, eh, zdaj nadomestimo z nekimi Greenpeaceovskimi cilji. To poročilo menim, da ni smiselno. Predlog komisije je bistveno boljši za stabilizacijo eh, na dolgi rok. Hvala. Gospod Vidal Quadras. Hvala lepa, gospod predsedujoča. če gledamo v prihodnost v smislu zmanjševanja emisij v osebnih, pri osebnih vozilih, so cilji ključnega pomena. Ampak cilj, ki ga imamo v mislih za leto 2020, je že zdaj dovolj učinkovit in kaže industriji, da obstaja potreba po proizvajanju vozil, ki emitirajo manj CO2. Preden pa določimo cilj za leto 2025, pa bi bilo morda eh, smiselno počakati na nov testni cikl, ki bi temeljil na harmoniziranem, novem harmoniziranem postopku za lahka vozila. Kajti brez tega bi se utegnilo zgoditi, da bomo sprejeli napačne odločitve in smiselno bi bilo, da sprejemamo odločitve, ko bomo vedeli, zakaj gre in kaj počnemo. Kajti sicer bomo vse čas samo premikali ciljno črto in to bo ustvarjalo nič drugega kot eh, negotovost in nestabilnost in to lahko potem eh, privede tudi do upada zaupanja industrije, kar je ključnega pomena za investicije. Kot pri poročilu o emisijah eh, CO2 pri lahkih gospodarskih vozilih bi bilo tudi to dobro, da komisija razišče možnost, nadomestitve trenutnega pristopa, pri katerem se upoštevajo le emisije vezane na proizvodnjo in uporabo, da se torej ta pristop nadomesti z pristopom, ki upošteva celotni življenjski cikl, kar bi upoštevalo emisije v vseh fazah življenja vozila, od eh, proizvodnje surovin do uh, razgradnje in reciklaže vozila ob koncu življenjskega cikla in na ta način mislim, da bi lahko zagotovili bolj eh, celovito in natančno sliko. Kar zadeva superkredite, trenutno vozila, ki emitirajo manj kot 50 gramov CO2 na kilometr, dobijo takšne superkredite, super spodbude do konca leta 2013. Eh, to se bo potem postopno zmanjševalo z 3,5 na 1,5. V naslednjem obdobju komisija predlaga, da vozila z manj kot 35 grami emisij na kilometr eh, dobijo eh, super kredit v višini 1,3. Ampak vmes je vrzel v obdobju 2016-2019 in predlagal sem, da se to vrzel zapolni. No in na zadnje naj še povem, da podpiram zamisel o tem, da se odpravi pogoj maksimalnega števila vozil, ki so lahko deležna superkreditov, kajti ključni inštrument za zmanjševanje emisij CO2, ki ima dolgoročne koristi za proizvajalce, kupce in eh, okolje, s takšno omejitvijo ni ravno smislen ukrep. Hvala lepa, kolega Gerek. Gerek. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Hvala lepa, gospa predsednica. Na splošno se mi zdi, da sta oba ta osnutka Evropske komisije vredna podpore. Namreč omejevanje emisij CO2 veliko pomeni, sploh z vidika porabe goriva. To je zelo pomemben element. No in tu imam par pripomp. Najprej kriterij učinkovitosti. Trenutno je edini kriterij, ki se uporablja mm, teža vozila, eh, nosilnost eh, ali pa moč motorja eh, ali pa sestava vozila. Vse to ni upoštevano, je pa to pomembno, saj bo vse to imelo vpliv na obliko vozila, ki bodo ta vozila široka, visoka, kratka, kakorkoli že. In to seveda ima potem tudi vpliv na a, eh, parkirna mesta, garažna in tako naprej. In tako, dalje. tako da mislim, da bi bilo potrebno komisijo. Eh, pripričati v to, da bolj opredeli te kriterije. Kar zdela proizvajalce, menim, da so izjeme za male proizvajalce popolnoma nepotrebne. Kajti proizvajalci eh, vozil, eh, pravih pošasti včasih, za več kot 500 konskimi silami, za določeno kategorijo ljudi, pogosto zelo bogatih, mislim, da ne potrebujejo nobenih spodbud. To bodo že vključili v ceno. Eh, prav tako so to vozila, ki eh, zelo onesnažujejo eh, tako s hrupom kot z emisijami. Ker zadeva emisije, mislim, da moramo kako vsem skupaj pristopati bolj celovito. Upoštevati moramo drobne delce, hrup, NOx, kaj ti lahko se nam zgodi, da pri boju s eh, hrupom zmanjšujemo eh, moč, z manjševanjem emisicije od vas se povišajo emisije NOx. Tako da mislim, da je tudi v proizvodni fazi potrebno upoštevati emisije CO2 v proizvodni, eh, življenjskem ciklu in potem tudi razgradnje na reciklaži vozila. Četrta zadeva prej smo že govorili o superkreditih. To se mi zdi dobra zamisel, ti superkrediti, kajti to bo omogočalo višjo konkurenčnost, pa tako bo to omogočalo dosegne novih inovativnih rešitev, na kar ljudje zdaj čakajo. No in še na zadnje, gre za odvisnost CO2 od eh, teže. Torej, tu mislim, da bi morali preračunati, kaj bo to pomenilo v letu 2020. Namreč, če bomo zahteve pri emisijah CO2 ostali pri tem, kar imamo, bo to do leta 2020 pomenilo vsaj 80 kg manj eh, pri teži, pri lahkih gospodarskih vozilih pa 300 kg. To govorim, ker je to zelo pomembno. Eh, z vidika drugih eh, eh, proizvodnih zmogljivosti, predvsem kar zadeva železarstvo. Prego. Andres Barrea. Jaz, presidenta. Najlepša hvala. Mislim, da moramo vsi porabiti manj energije in jo bolj učinkovito porabiti. Zato potrebujemo čim boljši načrt skupaj s cilji 2020 in se z industrijo potruditi za doseganje teh eh, ciljev. Sedaj mora komisija pripraviti oceno vplivov do leta 2014. Nam del vprašanj za komisijo. Bo ta ocena vplivov upoštevala? gospodarsko krizo in tehnološke spremembe, bo to vplivalo na oceno vplival. In drugi, drugo vprašanje se nanaša na superkredite. Očitno so ti superkrediti podvrženi zelo kompleksnemu sistemu. Potrebujemo dober sistem. Jasno je, da superkrediti morajo podpirati inovacije in renovacijo in obnavljanje voznega parka glede na gospodarsko krizo, ki jo doživljamo, državljani, naši, eh, naši državljani ne kupujejo novih avtomobilov, zato je potrošnja upadla in superkrediti bi lahko pomenili rešitev za to situacijo, vendar pa si moramo zastaviti jasne cilje. Kolega Merzados prej. Gospod Merzados. Madam Chair, <clears throat> uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Skupaj s kolegi skupine EPP smo uložili kar nekaj predlogov sprememb k temu poročilu, zato da bi izboljšali predlog komisije. Skupaj s prijetjem te uredbe moramo poskrbeti za zaščito konkurenčnosti naše avtomobilske industrije. Ozračje za poslovanje za avtomobilske proizvajalce v Evropi je zelo težko. Prodaja je upadla za 8,7 odstotka in to je največji opad od leta 1980. V zadnjih petih letih je bila prodaja najslabša v zadnjih 20 letih. Cilje, ki jih predlaga komisija, so zelo veliko potezni in še posebej v teh gospodarskih časih. Zato je nujno, da so naši avtomobili dosegljivi, cenovno dosegljivi za naše državljane. Zato mislim, da ne smemo spremenjati ciljev komisije za leto 2020. Po drugi strani pa ta uredba predlaga cilje za leto 2020 in mislim, da jih tudi ne samo spremeniti za obdobje po leta 2020. V skladu z našimi predlogi sprememb se moramo na to vrniti. Najprej po letu 2017. Seveda, industrija potrebuje načrtovanje, gotovost in pa tudi zahteva manjšo porabo goriva do leta 2020, kar je v interesu naših potrošnikov. Če pa bi si zastavili cilje do, po letu 2020, ne da bi prej uporabljali in izvedli pravi postopek, bi povzročal je povzročilo eh, večjo negotovost. Potrebujemo dobro uredbo z dobrimi in trajnostnimi rezultati. Najlepša hvala. Prego. Gospod Remek. Eh, děkuji, paní predsedkine. Eh, ja sem nebyl stínový. Najlepša hvala, gospa predsednica. Nisem poročevalec v senci za to poročilo in ravno tako ne govorim v imenu skupine GUE. Čeprav sem pripričan, da smo si edini glede tega. vendar pa del moje skupine vseeno zahteva zmernost in previdnost, zaradi tega, ker je avtomobilska industrija povezana z demokratizacijo družbe, zaradi tega, ker to pospeša mobilnost, omogoča možnosti za preživljanje prostega časa za večji delež družbe. Po drugi strani pa so osebna vozila del industrije, ki odpira veliko delovnih mest, kjer imamo tudi veliko podizvajalcev, kjer smo v zadnjih letih izgubili veliko delovnih mest. Zaradi tega ne smemo še poslabšati situacije. Je v Česke republice naprimer te staži vozili. Naši proizvajalci zelo težko preživljajo v teh časih. Na Češkem je poprečna starost od osebnih vozil približno 14 let, drugod po Zahodni Evropi je situacija boljša, na vzhod slabša, vendar pa, kot sem že povedal, naši državljani nimajo več denarja za nakup novih avtomobilov. Nova tehnologija pa pomeni, da so avtomobili še dražji. Če bi prepovedali uporabo starejših avtomobilov, to ne bi bilo demokratično in s tem bi omejili možnost eh, gibanja najbolj ranljivih delov družbe. Vajte mi, kdo si lahko privošči nakup aluminijastega avtomobila? Nekatera vozila stanejo od 100 do 150 tisoč evrov. In mislim, da število kupcev v takšnih gospodarskih razmerah ne bo zelo veliko. Najlepša hvala. Reme, ki ora la parola komisione. Sedaj damo besedo komisiji. Prego. Izvolite. Najlepša hvala za vse komentarje. Podali smo že mnenje o poročilu poročevalca, zato se bomo sredotočila na najpomnejše točke predstavljene v predlogi sprememb. Videli smo nekaj predlogov sprememb v zvezi s superkrediti in kot je že povedal gospod poročevalec, superkrediti lahko omejujejo doseganje cilja do leta 2020, zato nismo za schemo superkreditov, zaradi tega, ker bi s tem zavlačevali z doseganjem ciljev 2020. Imamo tudi nekaj prilogo s premozomejevanjem superkreditov in eh, s temi omitvami naj bi zmanjšali negativne posledice, ne da bi ogrozili doseganje ciljev. Glede testnega cikla, komisija bo pregledala testni postopek in nov postopek eh, smo predvideli do leta 2014. Takrat bomo imeli novo poročilo o znižanju emisij, kar je zelo pomembno za naše potrošnike. Mislim, da ni nobene potrebe po tem, da bi preložili datum za testni cikl. 2017 je eh, dober rok in predlog komisije želi zagotoviti, da bi prehod iz testnega cikla na VLDP potekal eh, gladko in s tem zagotovili tudi eh, varno delovanje za naše proizvajalce. Izvedli bomo tudi revizijo po letu 2020, kajti veliko predlogov spremljikov um, povezuje testni ciklus s to revizijo. Cilji za leto 2020 so bili zastavljeni 12 let vnaprej. Če bi sprijeli zakonodajo leta 2017, bi to pomenilo, da bi stopila veljavo leta 2019, zato bi imeli zelo malo časa za doseganje ciljev do leta 2020. Zato smo si zastavili cilj, da bomo izvedli revizijo leta 2014. Slišali smo tudi vprašanje proživalce glede eko inovacij. Postopek je odprt za pregled, pogovarjamo se z vsemi deležniki in upam, da bomo k malu dosegli zadovoljivo rešitev. Hvala lepa. Grace. Hvala lepa. Uh, gospod poročevalec, imate besedo. Najlepša hvala. Taši prispevki so bili zelo koristni in ugotovila sem, da obstaja konsens eh, glede ciljev 2020 in to je, da jih ne smemo spreminjati. To je zelo dobra podlaga za nadaljne delo. Naša industrija potrebuje gotovost in naša naloga je, da se držimo duha ciljev 2020. Glede tega se ne bi strinjala z nekaterimi predlogi spremembe. Eh, rada bi omenila konstruktivno pripombo gospoda Tošanovskega glede fleksibilnega mandata, zelo super kreditov. In mislim, da ste rekli, da bi se morali držati predloga komisije. Mislim, da je to treba premisliti, če ne imamo konsenza. Potem je mogoče res najboljše, da spremimo predlog komisije. Glede ciljev za leto 2025. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega, da potrebujemo gotovost. Sedaj bi rada opozorila na nekaj in to je, da moramo poslati močno sporočilo industriji, da to pripravimo, da ne bo prišlo do šoka, ko bo komisija postrožila cilje. Mogoče bi lahko to napisali na previden način, da bi postalo jasno, da gre za politične napovedi za naslednje leto in seveda potrebujemo tudi vse ocene vplivov in vse analize, ki jih bo opravljala ustanovila komisija. Rada bi se zahvalila poročevalcem v senci. Imeli smo že sestanek poročevalce v senci, imeli smo tudi tehnične sestanke glede fleksibilnega mandata in industrijo smo povabili na predstavitev, kako to deluje v Kaliforniji, kar je zelo pomembno. Z veseljem že pričakujem sodelovanja s kolegi do 19. marca, ko bomo o tem glasovali. Hvala lepa. Glasovanje v ITRE je na programu 19. marca. Prehajamo k zadnji točki na dnevnem redu za dopoldanski del naše seje. In sicer pogovarjali se bomo o zmanjšanju emisij iz novih lahkih gospodarskih vozil. Kolega Piper ni prisoten. Nadomeščega kolega Lange, ki ima na voljo pet minut za predstavitev. Ja, dank, Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospod Piper me je prosil, da prevzamem njegovo predstavitev. To bom z veseljem storil zaradi tega, ker sem bil dve leti poročevalec v industrijskem odboru na to temo in zato ta problem zelo dobro poznam predlog komisije glede cilja 147 gramov do leta 2020 je dober cilj in treba pa je preveriti še možnost izvajanja. Gospod Piper ta predlog podpira in mislim, da zozem še nekaj izjem, misli, da je to dobro in da moramo podpreti predlog komisije v čim večji meri. Imamo 54 predlogov sprememb, večina jih prihaja od kolegice Van Bremt in od zelenih. Predlogi sprememb kaže na to, nažalost, kot v prejšnjih letih, kot tudi pri poročilu gospe Hall. da obstajajo predlogi, ki so v nasprotju s tem, kar smo razpravljali tukaj. Torej, tukaj imamo predloge sprememb, da bi znižali dovoljeno mero do 110, zato ni nobenega argumenta in da bi tako na hitro spremenili cilje, o katerih smo se dogovorili pred dvema letoma. Zato je gospod Piper proti tem predlogem. Potem imamo konkreten cilj do leta 2025, da bi emisije znižali od 85 do 110 gramov to je v nasprotju z vsakim razumom, zdravim razumom in to bi zelo škodovalo malim in srednjim velikim podjetjem v Evropi, če bi pogoje zaustrili, potem bi ogrozili uporabnika, ne toliko proizvajalca. To pomeni, da bi s tem povečali breme za naše podjetja. Takšnega mnenja je tudi gospod Piper. Takšna domišljija ni podprta z nobenimi argumenti. Da bi omejili superkredite z določenimi obveznostmi, o tem se moramo še pogovoriti. To je predlog SD in zelenih. Super krediti morajo biti spodbuda za proizvajalce in teh ne smemo odpraviti socialdemokrati in njihova poročevalka v senci želi povezati super krediti z določeno obvezo, da če proizvajalci dosežejo 4-odstotni delež in da bi jih potem morali še kaznovati, zato mislimo, da je to nedopustno, ali imamo cilj spodbud in premij, a ne pa da jih še kaznujemo. To je v nasprotju z realnostjo in s tem bi krepko škodili evropski avtomobilski industriji, še posebej majhnim srednjim velikim podjetjem. Potem imamo tudi predlog glede uvedbe omejitve hitrosti, o tem smo že razpravljali in mislim, da to ne spada v to področje, to vprašanje je čisto druge narave. Uh, osebno lahko rečem, da mislim, da bi lahko uvedli določene omitve po določen časovnem dobu, da pa to ne spada v to poročilo glede emisij CO2. Zato mislim, da teh eh, stvari ne bi smeli spreminjati te v tem trenutku, zato v imenu gospoda Piperja, da z veliko večino podprete to srednjo pot. Hvala lepa. Zdaj pa poročevalci v senci, gospod Van Bremt, izvolite. Dve minuti, prosim, ker zamujam. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zelo na kratko um, bom povedala svoje. Že veliko argumentov sem predstavila, ko smo govorili o Ruby Cars. Uh, Tukaj smo govorili o tesnih ciklih, o superkreditih, o ciljih 2020-2025 in lahko rečem, da sem v odboru sodelovala pri obeh poročilih in poročevalec je v primeru KARS prijel pobudo glede predlogov sprememb in predlogov mislim, da je to precej kratkovidno, da se tako zoprstavi vsem predlogom. Glede superkreditov, mislim, da to vprašanje ni tako kompleksno, obstaja zelo jasno stališče nekaterih eh, političnih skupin in mislim, da bi bilo dobro, da bi premislili o možnosti um, alternativnega sistema. govorimo o spodbudah za inovacije, vendar pa si moramo zastaviti tudi cilje. Ne moremo se kar odmakniti od teh ciljev. Nič slabšega ni, kot zavajati potrošnika, če si zastavimo velikopotezne, jasne cilje glede zmanjšene emisij. Pravimo po drugi strani, da bi s tem škodili industriji. Seveda je dobro, da rešimo tehnične vidike in eh, komisija ima zelo veliko strokovnega znanja o super kreditih, kajti tukaj med nami ni nobenega strokovnjaka, vsaj sama nisem strokovnjak za to. Zato se mi zdi smiselno, da začnemo s to razpravo. Mislim, da sta poročili zelo različni med seboj. Cili so pri vsemi vozili še posebej strogi do leta 2020. Zato me zanima, če bi z omejitvijo hitrosti lahko vplivali tudi na emisije CO2. Najlepša hvala, gospod Kramer. Najlepša hvala. V skupini ALDE nimamo nobenih predlogov sprememb k poročilu gospoda Piperja. mislim, da lahko večinoma podpremo poročilo v takšni obliki, zato imamo veliko razlogov in če to primerjamo z poročilom Kars, mislim, da tukaj obstaja velika razlika, eh, vsaj velike razlike med cilji. Tukaj imamo cilj 147 gramov in to je rezultat zelo dolgotrajnega pogovora in razprav med tremi inštitucijami in ta kompromis je bil zelo težko doseči. Zato potrebujemo možnost varnega načrtovanja za, naše, eh, za našo industrijo obdobje mora biti dovolj dolgo, sedem let, zato mislim, da tega ne smemo spreminjati. Strinjam se z gospodom Piperjem, da so superkrediti mogoče v tem primeru ravno tako koristni, mogoče celo um, bolj smiselno, da so superkrediti še močnejši kot pri osebnih vozilih zaradi tega, ker imamo velik uh, trg, ko imamo dostavna vozila, ki vozijo od enega mesta do drugega eh, in so mogoče električna vozila. In zato mislim, da bi lahko podprli to idejo glede cilja do leta 2015 eh, je tukaj zadeva enaka kot pri osebnih vozilih, torej da bi lahko to storili v več fazah. Danes še ni jasno, če bi lahko izmerili do. V tem trenutku, kolikšni meri lahko zmanjšamo, znižamo emisije. Glede testnega cikla, je tukaj enako kot pri osebnih vozilih, da testni cikl ni dovolj, ker ga praksi ne moremo preveriti, vendar pa, da moramo sterilizirati meritev CO2. Zato moramo imeti testni ciklu, cikl, zato da dobimo ta cikl, preden začnemo izmeriti emisije, in to je bolj matematično vprašanje kot politično vprašanje. Zato si moramo dopustiti dovolj časa, to, da zaključimo tesni cikl. Mi lahko poročilo velike večini podprejemo v takšni obliki, kot je hvala.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 Piperja, ki eh, je dosegel zelo dobro ravnovesje. Super krediti moramo spodbujati inovacije. S tem se strinjam. Vendar pa so super krediti pri lahkih gospodarskih vozilih um, drugačna, ker s tem želimo podpreti majhne in srednje velike podjetja. Zato tukaj potrebujemo drugačno vrsto inovacij. po dolgotrajnih razpravah smo dosegli ta cilj 147 gramov, zato mislim, da tega ni treba spreminjati. Podpiram poročilo gospoda Piporja in zelo cenim opravljeno delo, zaradi tega, ker zelo dobro poznamo posledice tega dela. Vedno govorimo o tem, kako moramo pomagati majhnim in srednjim velikim podjetjem, sedaj pa ima možnost, da to res storimo v teh težkih gospodarskih situacijah. Prego. Gospod Viral Kvadras. Jo, uh, Gospa predsednica. Ta Uredba pomeni zelo velik korak naprej na poti zmanjšanja emisij CO2 pri lahkih gospodarskih vozilih. Pozdravljam priporočila komisije glede cilja do leta 2020 in cilj so 47 gramov CO2 na kilometr. Mislim, da je ta cilj dosegljiv zato moramo podpreti našo industrijo, da uvede potrebne spremembe. Strinjam se z mnenjem gospoda Piperja, da je ta cilj, ki smo si ga zastavili za leto 2020, leta 2011, zelo veliko potezen. In da preden si zadamo nove cilje za obdobje po letu 2020, bi morali počakati, kot sem že povedal v prejšnjem prispevku, na testni postopek, ki upošteva eh, svetovni harmoniziran postopek za lahka gospodarska vozila. Kot sem že povedal pri osebnih vozilih, mislim, da je čas, da komisija preuči možnost, da spremeni pristop testnega postopka in ga nadomesti z življenskim ciklusom. Najlepša hvala. Hvala lepa. Ali želi morda komisija še kaj dodati? Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Tudi v primeru lahkih gospodarskih vozil so priporočila, ki sem jih eh, predstavila prej, veljavna. Rada bi še omenila omejitev hitrosti, kar ste omenili v razpravi. Omejitev hitrosti smo omenili v beli knjigi za promet in to je eden od orodij, ki ga želi preučiti komisija kot ena od možnosti, da bi razširili tudi na lahka gospodarska vozila. Želimo preučiti povezavo med hitrostjo vožnje in emisijami CO2. Toliko kot odgovor na vprašanje. Eh, ja, v imenu gospoda Piperja bi rad eh, povdaril, da je da se zauzema za dogovor tudi z poročevalci v senci in da se bo zato z njimi še sestav. Glede ciljev po tej razpravi mislim, da ni nobenih razlogov za to, da bi si že zdaj zastavili cilje za leta 2025, ampak da se držimo tega cilja 147 gramov, tako kot je predlagala komisija. Tudi teh 147 gramov je v skladu z cilji ZDA do leta 2050 za lahka, zma za težka tokovorna vozila. Torej, naši cilji za leta 2020 so enaki kot um, cilji v ZDA za težka tokovorna vozila do leta 2050, zato mislimo, da so naši cilji že tako ali tako veliko potezni. In, mislim, da moramo imeti pri očmi, da gre predvsem za malo gospodarstva. V redu, hvala lepa, gospod Lange. Glasovanje v odboru bo uh, eh, 18. Eh, marca. Uh, mi pa nadaljujemo našo sejo v tej dvorani ob 15. uri, zdaj pa dober tek.